notre vice-présidente euh, Nadia Hirsch. Podpredsednica Nadia Hirsch vam bo predstavila osnutek mnenja o 20 glavnih pomislekih evropskih državljanov in podjetij v zvezi z delovanjem enotnega trga. Izvolite. Dank, Frau Hvala lepa, gospa predsednica. Kot odbor za zaposlovanje smo lahko prispevali k tem 20, gla, 20 glavnim skrbem, naprimer sistemi socialnega varstva, zdravje. To so teme, ki so v naši pristojnosti. Predstavljate si lahko, da je bilo precej težko povzeti vse te teme na eni strani, zato se že sedaj veselim, da bomo s predlogi sprememb vse skupaj še izboljšali. Mislim, da smo s tem samo začeli omenjati teme. V prvih treh točkah boste našli temo socialnega varstva. Prva točka je naprimer zaščita socialnega varstva in da bi to morali še okrepiti kolegice in kolegi, prav tako ste že prav gotovo dobili veliko vprašanj in pisem od državljanov, namreč, da pogosto zadeve ne delujejo, če nekdo gre v drugo državo EU in tam dela, mm, torej da sistemi socialnega varstva ne delujejo, niti podpora za brezposelne, niti zdravstveno zavarovanje. Pogosto je vse skupaj zelo težko, zelo dolgo vezno. Upravni postopki v državah članicah so zelo raznoliki. Oglasiti se morajo na več mestih, da vse skupaj uredijo, zato ni čudno, da ljudje ne želijo izkoristiti te svobode gibanja ali možnosti prostega gibanja, zato ker je upravno breme tako visoko. Še enkrat sem začela želela imeti razpravo o tem. Razmislimo lahko o tem, kako bi nekdo, ki ve, da bo sedaj daljše obdobje potoval med dvema državama, naprimer deset let, da bo delal malo tukaj, malo tam, ali ne bi mogli oblikovati neke možnosti nekega novega sistema za socialno varstvo, naprimer kakor je tudi uh, pravica do nakupa med različnimi državami članicami. Veliko možnosti tukaj obstaja, ampak prav gotovo bi lahko imeli politično razpravo o tem, akademsko je to že večkrat bilo podrobno analizirano, ampak če bi dejansko začeli izvajati prosto gibanje ljudi, ampak kaj bi se potem zgodilo, če bi nekdo tam izgubi delovno mesto in tako naprej. Želimo jim zagotoviti torej možnosti, da izkoristi tudi sisteme socialnega varstva. Poskrbeti želimo tudi za to, da bi tiste ljudje, ki delajo v drugi državi članici, imeli možnosti, da bi hitreje lahko zadeve uredili, naprimer z delovnim časom in tako naprej. V tretji točki imamo predlog, ki gre v smeri vzpostavitve točke po načelu vse na enem mestu. Država članica bi naj vzpostavila sistem, kjer je mogoče vse urediti na enem mestu. Ne gre le za to, da potrebujete delovno mesto, to je precej enostavno urediti, ampak urediti je treba vse v zvezi z zdravstvenim varstvom, kje se je treba prijaviti. Eh, za bivanje, ki je treba prijaviti avto in tako naprej. Vse je povezano z selitvijo. In naša zamisel je, da je državljan stranka in ta stranka mora imeti možnost, da vse uredi na enem mestu, da vse formalnosti torej uredi v čim krajšem času. Naslednje točke so povezane z zdravstvom, Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja zelo veliko informacij potrebujemo še tukaj, tudi tukaj moramo države članice spodbujati, da pripravijo te informacije in podatke, ampak gre tudi za povrnitev stroškov zdravljenja in za poenostavitev teh postopkov. 6 in 7. Tukaj govorimo o poklicnih kvalifikacijah in o priznavanju poklicnih kvalifikacij pred kratkim smo predložili mnenje o beli knjigi o poklicnih kvalifikacijah in to stališče, ki smo ga izglasovali, je tukaj še enkrat podano, da bi morali poskrbeti za hitrejše in poenostavljeno priznavanje, pa ne samo formalnega, ampak tudi neformalnega izobraževanja. Pomembna točka je tudi ničelna toleranca do vseh diskriminatornih pravil in praksah v državah članicah, to mora veljati v vseh državah članicah. Tudi kar zadeva direktivo o napotitvi delavcev, tudi to je še enkrat omenjeno. In še ena točka, ki jo bomo v prihodnih tednih še posebej obravnavali, je pokojnina. Če se giblje med državami članicami, mora biti zagotovljeno, da bom ob koncu svojega dela, ko se želim upokojiti, imel enake pravice kot vsi ostali, da ne bom v slabšem položijo, položaju kot tisti, ki vse življenje delajo v eni državi članice. Zato mislim, da je to jasno in mislim, da moramo poiskati rešitve za to, da ne bo nihče v slabšem položaju. Dobro, to je torej na kratko kakor sem že dejala, zelo veliko tem je vključenih v to in veselim se že vaših predlogov sprememb. Vse skupaj moramo še izboljšati. Imamo sicer temo po svobode gibanja, ampak mislim, da lahko zadeve še izboljšamo. Hvala. Um, merci, Hvala lepa. Naša poročevalka je dobro podala vse, kar sicer že poznamo, sedaj smo praktično v neformalnem postopku eh, s komisijo in pravzaprav eh, se vidi, da je situacija napeta, ker je to poročilo zelo zgoščeno, sintetično, vključenih je pet predlogov, o katerih eh, bo moralo, bomo morali tudi še razpravljati. In mislim, da je gospa Bastos tista, ki bo iz teh predlogov nekaj naredila kot poročevalka za ta odbor. Mogoče bi bilo najbolje, če damo kar besedo poročevalcu v senci, potem gremo pa naprej. Euh, Lopé Fontanier, puis Madame Steinruck. Euh, merci Madame la Présidente. Allez pas. Gospa predsednica. Najlepša hvala. Mislim, da je poročevalka pravila zelo dobro delo. V zvezi s problemi na notranjem trgu. Če želimo resnično ustvariti realno Evropsko unijo, notranji trg, kjer lahko naši delavci delajo v vseh državah članicah, je treba izboljšati aktualno situacijo. V Španiji <clears throat> imamo zelo veliko mladih, ki želijo delati v drugih državah <clears throat> in slišimo, pritožbe o nekaterih državah, ki postavljajo ovire. Mislim, da je poročevalka pravila dobro delo na tem področju in lahko računa na našo pomoč. In še bolj konkretno, pri prvi točki, ko gre za sisteme socialnega varstva, bomo še veliko razpravljali, gre namreč za pogoninske sklade. V španski verziji bomo morali še bolj konkretno opisati, kaj želimo. V točki sedem govorimo o primerljivih kvalifikacijah med državami članicami. In študa, študenti in delavci lahko grejo v državo, kot je Nemčija kamor grejo lahko brez kakršnih koli ovir, v druge države pa naletijo na dosti večje ovire, zaradi tega, ker ni. takšne možnosti za homologacijo študijev. Potem pa imamo še zelo pomembne točke in mislim, da je treba bolj konkretno tudi. bolj konkretno spostaviti pri politiki zaposlovanju, kaj pomeni diskriminacija in da tega ne smemo dopustiti. Mislim, da je poročilo korektno. kajti na eni strani ne moremo zapisati vsega, kar želimo in s predlogom sprememb lahko izboljšamo že tako dobro besedilo. Hvala. Merci beaucoup, madame Steinruck, puis madame Bastos. Dank, uh, Hvala lepa, gospod predsednica. Zahvaljujem se poročevalki za njeno mnenje. Ampak delovni dokument komisije, ki je osnova za to mnenje, je po moje nekaj, kar nas ne more zadovoljiti. Imamo temo o 20 skrbeh državljanov in podjetij v zvezi z notranjim trgom, ampak rešitve niso podane, zato mislim, da moramo za to poskrbeti mi. Poročevalka v senci sem za socialdemokrate in gospa Lopes je že omenjene točke, s katerimi se strinjam, ampak v zvezi z delavci in socialnimi pravicami mislim, da bi morali zadevo še okrepiti. Omenili smo tudi direktivo o napotitvi delavcev. Tukaj mislim, da bi morali zadeve še okrepiti. In če govorimo o 20 glavnih skrbeh državljanov in podjetij, potem moramo v odboru za zaposlovanje jasno povedati, da se zauzemamo za pravice evropskih delavcev. In mislim, da gospa Hirš tukaj ni upoštevala vseh glavnih pomislekov, tudi kar zadeva uh, upravno breme za mala in srednja podjetja, ne da bi posegali v pravice delavcev, to bi morali omeniti. Socialna razsežnost notranjega trga je prav tako nekaj, kar bi morali ukrepiti. Hvala. Euh, Glede javnih eh, razpisov in naročil, mislim, da tega v prejšnjih razpravah nismo opredelili kot eno od ključnih perečih tem. Eh, in eh, v bistvu teh 20 točk izhaja iz prejšnjih razprav, ki smo jih jih tukaj imeli in ugotovili smo, da so to najbolj pereče teme. Glede javnih eh, naročil bi si lahko predstavljala sicer, da bi lahko nadaljevali eh, z debato, ki smo jo imeli na zadnje v poročilu o javnih naročilih. Ne vem več, kdo je bil poročevalec. Ampak imeli smo to razpravo tudi o vključitvi socialnega elementa. No, sedaj pa gospa Bastos kot poročevalka. Obrigada, senjore prezident, kmes eh, pregred. Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej se želim zahvaliti pripravljavki mne. Druge kolegice in kolegi so omenjali določene omejitve, naprimer dokumenti za preučitev teme in različne druge zadeve. Mislim, da je opravila dobro delo, ker je pripravila strnjen dokument o tej temi. Ampak to je zelo obsežna tema 20 glavnih pomislekov državljanov o delovanju notranjega trga. kot poročevalka v senci za Inko želim povedati, da strategija tukaj ni ta, da bi poskusili najti posamezne in specifične rešitve za vsakega od teh pomislekov, ampak da podamo priporočila za evropske institucije, še posebej za komisijo. namreč, da jim podamo predloge, kje bi lahko pripravili zakonodajo in da predlagamo tudi državam članicam, kaj lahko storijo za to, da spodbudimo politično voljo in odločenost, da se rešijo ta ključna vprašanja, ki zadevajo državljane, člani, državljane in ki vodijo do nezaupanja pri naših državljanih ena od glavnih točk, ki jih imajo te analize skupaj, skupnega med eh, analizami komisije in analizami parlamenta, je, da imamo tri glavne pomisleke oziroma tri glavne vrzeli na enotnem trgu. Prvič, informacije, ki so na voljo. Državljani v splošnem ne vedo, kakšne so njihove pravice in ne vedo, kam naj se obrnejo. Zato pogosto ne razumejo dobro prednosti notranjega trga. In prav tako ga ne znajo dobro izkoristiti. Zato potrebujemo kampanje ozaveščanja in kampanje dviganja zavesti kajti gospa Hirš je povdarila potrebo potem, da državljanje bolje obvestimo o temah, kot je naprimer socialna varnost za ljudi, ki se želijo seliti po Evropski uniji in se želijo naprimer preseliti iz ene države članice v drugo. Vedeti morajo, kakšne so upravne zadnje zahteve, če se želijo prijaviti za bivanje v določeni državi članici, kakšne so zahteve v zvezi z usposabljanjem in izobraževanjem. To je torej en pomislek. Drugi pomislek je pravočasno sprejemanje zakonodaje v državah članicah. Še vedno prihaja do zelo velikih zaostankov. Komisija mora sprožiti zelo veliko postopkov, zato ker države članice zakonodaje ne sprejemajo pravočasno. To za državljane povzroča zelo velike države. Lepo je, če jim zagotovimo več pravic in jim zagotovimo ugodnejše pogoje za mobilnost, še posebej je dobro, naprimer, da tudi mala in srednja velika podjetja lahko delujejo v celotnem evropskem prostoru. Ampak, kaj se potem zgodi? države članice ne prenesejo zakonodaje in to povzroča zelo velike težave. In še tretjič, zelo velika vrzel je v zakonodaji, namreč državljani imajo večkrat pričakovanja. Pričakujejo, da bo Evropska unija šla še dlje na področju suverenosti in zakonodajni pristojnosti. Evropska unija pa ne more iti dovolj daleč pri svoji zakonodaji. Zato mislim, da je ključnega pomena, da to poudarimo pri priporočilih za pripravljanje zakonodaje. Institucije in države članice morajo sodelovati zato, da premustijo te težave in da skupaj najdejo odgovore. Odgovore, ki smo jim ki smo jih dolžni državljanom. Še posebej sedaj, ko smo v času recesije in finančne krize, v takšnem ozračju moramo ljudem zagotoviti čim več možnosti. Mnenje tega odbora, odbora za zaposlovanje, bo vključeno v mnenje pristojnega odbora. Nobenega dvoma ni, da so to naši glavni pomisleki in to bomo prispevali. Potem imamo zamisel vse na eno mesto, zato da bi državljani imeli hitro možnost, da vse upravne postopke uredijo na enem samem mestu. Prav tako moramo rešiti pomisleke v zvezi s prenosljivostjo pokojnin. To je ključnega pomena, če želijo državljani v celoti izkoristiti mobilnost. To je zelo pomemben instrument. Če želimo poskrbeti za ustrezen in učinkovit dostop do trga dela. Še veliko več bi lahko povedala, ampak bom tukaj končala. Hvala. Lepa, eh, madam... Hvala, gospa Pročevalka. Ampak preden dam besedo naprej. Glavni poročevalki bi odgovorila gospe Štajnluk. Namreč zanima me, kaj je v zadju tega početja Evropske eh, komisije. Imeli smo že vse sorte dokumentov, knjige te in one barve, eh, mnenje komisarja Barneja in eh, v zvezi s tem predlogom pa je videti, da so zelo odločeni. Eh, nekako poudariti to funkcioniranje notranjega trga v primerih, ko moramo iti čez mejo, ampak sprašujemo se ravno o tem, kakšno je stanje naših državljanov, ko morajo iti čez mejo. Vsak dan hočemo podajati, kakšne so prednosti notranjega skupnega trga eh, in eh, kar naprej vidimo neke pomembne dokumente, dopise o pomenu skupnega trga. Vendar, če gledamo, kaj to pomeni za naše državljane, je drugače in eh, morda bi morali tukaj nekoliko poudariti, da eh, mislimo na naše državljane, ki hoče recimo upravljati neko dejavnost v tujini ali pa naprimer ob pokojitvi živeti druge in da moramo imeti nek eh, globalni pristop da vidimo, kakšne so konkretne situacije in konkretne vprašanja, ki si jih zastavlja recimo nek evropski državljan, ko se odloča, da bo kaj počel ali se preselil drugam in s čim se soočajo eh, mala in srednja podjetja in komisija veliko tega sploh ni vključila v te svoje poglavitne točke. Uh, In potem so tu še številni drugi izzivi, naprimer eh, socialna stanovanja, eh, ljudje, ki so brez strehe nad glavo, brez domci in eh, kakšne so sploh možnosti držav, da financirajo socialna stanovanja, naprimer. To so velike skrbi, ki jih sploh ni nikjer navedenih. In to sta dve temi, kjer mislim, da moramo preseči predlog komisije, ker tega seveda nismo mogli storiti že doslej, ker je bilo premalo časa. Eh, mislim, da nam bodo ravno predlogi spremem, ki jih bomo še oblikovali, to omogočili, da bomo lahko nadaljevali s to razpravo. Hvala lepa. Hvala za vaše prispevke, za vaše komentarje. Jutta Steinbrück je omenila eno pomembno temo. Res je zelo težko videti, da smo v sporočilo sicer vključili te eh, točke, ampak komisija je omenila le te tri točke, torej zakonodaja, težave pri prenosu ali informacije. To ni zadovoljujoče. Zato je naša naloga kot odbor za zaposlovanje tudi ta, da poskrbimo za zamisli. Pokazati moramo na to, kar smo slišali, namreč v katero smer želimo iti kot Evropski parlament. Seveda sem spadajo tudi te točke, naprimer javna naročila, male in srednja podjetja. Zato mislim, da bi morali zadevo izboljšati s predlogi sprememb. Kako sem že povedala, mislim, da moramo predstaviti svoje zamisli, naprimer sistemi socialnega varstva so težava. Ne gre le za prenosljivost in način izračuna, ampak tudi v posameznih sistemih se pojavljajo težave, naprimer pri pokojninskih sistemih. Če je nekdo v tem sistemu nekaj časa, potem od tega nima toliko prednosti, zato ker če prej vzame denar ven, pridejo potem tukaj v igro obrestne mere in tako naprej. Zato je avtomatsko v slabšem položaju. To moramo preprečiti in z svojim mnenjem iz odbora za zaposlovanje moramo na to opozoriti. Hvala. Euh, na seveda in o tem bomo lahko še spregovorili, ko bomo govorili o drugem poročilu, gospe Štajnok. Ja. Zdaj mislim, da lahko zaključimo s to predstavitvijo. Naš koledar pa predvideva. Da predloge sprememb o tem osnutku mnenja predložite do 6. marca o povdne, potem jih bomo obravnavali 26. in 27. marca in 23. in 24. aprila pričakujemo, da bo mnenje zaključeno. E, poročilo IMKO oziroma odbor IMKO se bo potem izrekel o poročilu. In zdaj mislim, da lahko to točko dnevnega reda kar zaključimo in gremo na glasovanje. V točki 9 imamo poročilo gospe Mora o osnutku direktive o zdravstveni varnosti delavcev na delovnem mestu in to s posebnim poudarkom na na tisti, ki so izpostavljeni tveganjem zaradi fizikalnih dejavnikov, kot so naprimer elektromagnetna sevanja. In s tem se bo nekoliko razširilo območje uporabe obstoječe direktive. Potem imamo še eh, naslednje predlagatelje sprememb, vse skupaj vidite pred seboj in zdaj glasujemo o tem, kdo je za, kdo je proti. Zavrnjeno. Prvi predlog spremembe poročevalki, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto in sedaj dajem na glasovanje celotni osnutek poročila, kdo je za, proti, kdo se je vzdržal. predlog je sprejet z enim vzdržanim in kdo je za rezolucijo proti, kdo se vzdrži, čestitamo naši poročevalki. Se opračujem, pravi predsedujoča, prehitro sem šla naprej. In kot veste, na podlagi tega, kar smo izglasovali, se bo začelo pogajanje s svetom v postopku soodločanja in na podlagi pristojnosti in pooblastil, ki jih imamo, bomo poskušali doseči soglasje v prvi obravnavi. V skladu z 70. členom moram z vami preveriti predloge za pogajalsko skupino in pristojnosti za pogajanje ter vas moram obvestiti o koledarju predvidenih dejavnosti. Torej, naj vam predlagam uradno, da v tej v pogajalski skupini, sodeluje poročevalka, poročevalec v senci, ni videti, da bi bil kdo proti, niče ni proti in s tem eh, lahko rečem, da se vsi strinjamo tudi s pooblastili pogajalske skupine in za vas uradno obveščam, da bo prvi trilog eh, s eh, svetom in komisijo potekal 5. marca ob 18. To bo še potrjeno, ni videti, da bi bil dokar proti in zato se vam zahvaljujem in gremo lahko naprej. Na naslednjem sestanku pa vam bomo poročali o napredovanju teh pogajanj. No, sedaj gremo pa naprej o koordinaciji sistemov socialne varnosti in določiti podobnih pravil za izvajanje uredbe gospod Kabrnoh. 14. predlog se meni, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Prvi člen, 15. Eh, amandma, za, proti. 16. predlog spremembe za, proti, vzdržani, sprejeto. Prvi člen, točka štiri, drugi predlog spremembe poročevalca in ustni predlog spremembe, ki je pravzaprav lingvistični popravek. In torej glasujemo o tem lingvističnem popravku, ki je vsebina tega predloga spremembe. Kdo je za, proti, zdržani, sprejeto? Tretji čen, četrta točka. Točka B pod točka I, I, do je za, proti, vzdržani, sprejeto. Četrti predlog sprejeme, do je za, proti, vzdržani, sprejeto. Devetnajsti predlog sprejeme, do je za, proti, vzdržani, sprejeto. Dvajseti predlog sprejeme, do je za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem predloge so 21-22, ki sta pravzaprav identična, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 23 in 24 predlog spremembe, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 5 predlog spremembe, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 6 amandma, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 25 predlog spremembe, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržane sprejeto, sedem predlog spremembe za proti vzdržane sprejeto, 26. predlog spremembe za proti vzdržane sprejeto, 28. za proti vzdržane sprejeto, 30. za proti vzdržane sprejeto. Amendment 31. Également avec un amendement. 31. Prédlog spremembe, tudi z lingvističnim popravkom, torej za proti vzdržani sprejeto. 32. predlog spremembe. Za proti vzdržani sprejeto. 8. Za proti vzdržani sprejeto. 9. Za proti vzdržani sprejeto. 34. Gospa Omen Dujten za proti zdržani. 34. predlog se jim je zavrnjen. Sedaj pa 10. predlog spremeni, kdo je za, proti. Kdo je za? Proti vzdržani sveto. 11. E, predlog spremembe za, proti vzdržani sveto šesto vodno izjavo, trinajsti predlog spremembe za, proti vzdržani sprejeto. In sedaj dajem na glasovanje celotni osnutek poročila, glasujemo elektronsko, kdo je pozabil kartico doma. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 42 za, nihče proti, eden vzdržan. Predlog poročila je sprejet. Gremo na predlog zakonodajne resolucije, glasujemo elektronsko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja.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 da bomo lahko to v plenumu definitivno sprejeli. Je morda še kakšno postopkovno vprašanje? Samo pripombo imam, gospa predsednica, med tem glasovanjem sem ugotovila, da je 75 odstotkih primerov sploh niste dvignili oči, da bi pogledali, kdo je dvignil roko, kdo je ni. Potrudite se drugič vsaj delati vtis neke demokratičnosti. E, vajena sem že takih pripomb vaše skupine. In ne vem zakaj, ampak že ob glasovanju sem pomislila na to, spomnim se že takega komentarja vaše skupine in eh, imenujem vas namenoma skupina, ker to velja za vse ljudi, ki so z vami. In ko sem spremljala glasovanje, sem vedela, da mi ni treba iti eh, s pogledom po vsej eh, Eh, dvorani, ker je vladajoča večina več kot očitna in res ni bilo treba pogledati vsakega posebej. Vsekakor pa imate možnost tudi glasovati na koncu in vašega opažanja preprosto ne sprejemam. Gremo na točko 11. Evropsko leto državljanov in to je osnutek mnenja naše podpredsednice. Imamo torej pelostrime 73, poročevalka je za, kdo je za, proti. Bomo preverili. Čemo na pivote? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 18 za, 24 proti, eno zdržan. Torej, ta predlog spremembe ni spred. Predlog spremembe 74, gospod Becker, kdo je za, proti, vzdržani, spredo. 75. predlog spremembe, gospod Lambert, kdo je za, proti, vzdržani, spredo. Drugi odstavek drugega člena, druga linija, kompromis A, kdo je za, proti, vzdržani, spredo. E, drugi odstavek drugega člena po drugi alineji. To je predlog spremembe 76, kdo je za, proti, vzdržani. Mislim, da je to sprejeto, vendar bomo vseeno preverili. Le v teklo. Konec zasovanja. 60 za, 16 proti, 3 vzdržani. To je jasno sprejeto. Drugi odstavek, druga člena, tretja ali ne, kompromis B, eh, mislim, da bo to najbrž sprejeto. Poglejmo, za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi odstavek, nova tretja alineja. E, to je 13. predlog spremembe za proti vzdržani sprejeto. Odstavek 1. 3. člena, novi 82. predlog spremembe, kdo je za proti vzdržani sprejeto. Tretji, odstavek, tretji člen, prvi odstavek, prva ali ne, kompromis C, kdo je za proti vzdržani sprejeto. Predlog uh, 86, to je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog številka 87, to je za, proti, vzdržani, sprejeto. Eh, tretji čem, prvi odstavek, tretja ali neja, 14. predlog spremembe, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno predlog 88, gospa Gensdo je za proti vzdržani sprejeto. Prvi ustavite tega člena, eh, ali ne, a tri, a nova, predlog so ime 89, za proti vzdržani zavrnjeno. Tretji člen, prvi stavek, pet ali ne, kompromis D, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Uh, pri ostalih 3. člena, nova 6. ali ne, predlog so ime 93, to je za, proti, vzdržani, sprejeto. No pa preverimo. Predlog so ime 93. Glasujmo, konec zasovanja. 20 za, 20 proti, torej to ni sprejeto, dobro, da smo preverili, to je bilo nujno. Preglasujem bi 94, gospod Beker, to je za, proti, zažani, sprejeto. 95 z ustnim predlogom spremembe, to je za, proti, zažani, sprejeto. 96, to je za, proti, zažani, sprejeto proti vzdržani, sprejeto. 97 za proti vzdržani, sprejeto. 98 za proti vzdržani, sprejeto. 99 za proti vzdržani, sprejeto. 100, gospa Sipol, za proti vzdržani, sprejeto. 101, gospod Beker, za proti vzdržani, sprejeto. 102, gospa Lambert, za proti vzdržani. Sprejeto 103, gospa Lamber, za proti vzdržani. Sprejeto. 104, gospod Beker, za. Bomo preverili. 103 preverjamo. Tu mu na pivote le vote clos. Glasovali smo, glasovanje je zaključeno, 21 za, 21 proti, ista situacija kot prej. Gremo na 104. Vse sem preštela. Torej 21 za, 21 proti se pravi, da ni sprejeto pridružimo vaš in moj glas in stanje neodločeno. To je staro pravilo. Potem ne moremo sprejeti. No, euh, torej imamo dva socialista, ki sta slaba učenca, gospod Ole in vaš predsednik. Ah, pardon! Voilà. Ah, Ah, no me eche. No, sam pa pač. Govornikov, ki govorijo brez mikrofona, tolmače ne slišimo in jih ne moremo tolmačiti. Aj, to ki kuh. Donc, c'est 23 pour. No, pa imamo 23 za, 19 proti. In glede na množično prisotnost EPP je ta predlog spremembe sprejet. Gremo na 104, gospod Beker je to predlagal, da je za, proti, vzdržani, sprejeto. 105, gospod Sipel, za, proti, vzdržani, sprejeto. Vodna izjava 1, predlog spremembe 16 v dveh delih in vse skupaj dajem na glasovanje z dodatkom oziroma z izbrisom bejstone tisti, kdo je za proti zdržanje sprejeto, kdo je za dodatek proti zdržanje je zavrneno. E, uvodna izjava ena, nova, za proti vzdržanje je sprejeto, 17, gospa Papadopulu, za proti vzdržanje je sprejeto, 18, gospa Sipel za proti vzdržanje je sprejeto, protivzdržano sprejeto, 19 gospa Sipl za protivzdržano sprejeto, tretja vodna izjava, kompromis E, predložilo jih je pet skupin za protivzdržano sprejeto. Četrta vodna izjava, predlog so ime 22 za protivzdržano sprejeto. Uvodna izjava 4a, nova, prej v sredini 23, gospe Papadopolu, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Uvodna izjava 5, prej v sredini 24, gospoda Bekera, kdo je za, proti. Vzdržani bomo preverili. 24, torej, gospoda Bekerja. Tu bomo napivotili v tri klo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja? 28 za, 15 proti, to je jasno sprejeto. 25, eh, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 26 predlog spremembe, gospe Regner, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 3, gospe Cuber, za, proti, vzdržani, sprejeto. 27, gospe Papadopoulou, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto uvodna izjava sedem, predlog spremembe s'il n'y a pas d'opposition, je vous propose d'inverser le. Če niče proti, bi predlagala, da malce obrnemo vrstni red glasovanja, ker mislim, da mora biti kompromis na vrsti pred vsemi predlogi sprememb. Se tako je bilo drugod. Torej, kompromis F, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Parce que pour moi, c'est, enfin, je m'excuse de cette observation au milieu de nos, nos votes, mais pour moi, un amendement. Oppustite, ker se zdaj oglašamo v zvezi s tem, ampak po moji logiki uh, ne moremo imeti predloga spremembe pred kompromisom, razen kadar gre za izbris besedila. Uvodna izjava 7a novi, imamo predlog svojim 35, gospod Zipal, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Ona izjava, osem isto stanje imamo, prej so ime bil umaknen in gremo takoj na kompromis. Gdje, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. E, uvodna izjava, deve, kompromis i, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. In imamo še drug kompromis, vzdržani. Še vedno smo pri vodni izjavi 9, drugi kompromis H, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. Potem pa imamo predlog spremembe 67, gospod Super, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjeno. Potem predlog spremembe 68, gospod Zipel, kdo je v dveh delih in eh, skupaj brez besed, ki so izbisane, za, proti vzdržani vzdržani, sprejeto. Preostalo besedilo, kdo je za, proti, vzdržani, zavrneno. Deseto vodna izjava, pred osvojenjem 49, gospa Kinga Gönc, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 50, gospod Lambert, za, proti. Mislim, da je to zavrneno. Potem sedmi predlog svojimi poročevalke, kdo je za, proti, zdržani, zavrneno, predlog, eh, uvodna izjava 11, kompromis je, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 12. uvodna izjava, predlog SVM 9, poročevalki, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 53. gospoda Popakisa, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 54. s tem brezpredmeten in Imamo predlog svojime 55 za 12. uvodno izjavo, kdo je za, proti, vzdržan, izprejeto. 13. uvodna izjava, še vedno v dveh delih. Kompromis K, kdo je za, proti, vzdržan, izprejeto. Drugi del uvodne izjave, 13. kompromis L, kdo je za, proti, vzdržan, izprejeto. 14. Zatem predlog spremembe 10, gospod Cubar, da je za proti vzdržanje sprejeto, 63, gospa Plam, za proti vzdržanje sprejeto, 64, gospoda Bulova, kdo je za proti vzdržanje sprejeto, uvodna izjava 14, predlog spremembe 65, gospod Regner, kdo je za proti vzdržanje sprejeto, vzdržani sprejeto. Uvodni zjava 15, predlog so ime 66 gospoda Bekerja, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. E, Uvodni zjava 17, predlog so ime 67, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Uvodni zjava 18, predlog so ime 68, gospod Sipar v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani, zavrneno. Ali bomo preverili? No, uvodna izjava 18, eh, predlog spremembe 69 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 70, gospod Sipel, do je za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava 19, predlog svim imene, svijet gospoda Bekarja, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Uvodna izjava 20, predlog svim imene 72, gospoda Bekarja, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. In sedaj glasujemo o celotnem osnutku mnenja elektronsko. Glasujmo, ste vsi glasovali, konec glasovanja. 38 za, 2 vzdržana, 2 proti. Čestitamo v naši poročevalki, gospe podpredsednici, za njeno prvo poročilo v našem odboru. Gospod Dodi. Zatrnijo o kusanjoca špontrami Kosova stung. Rad bi se vrnil na točko 28. kateri smo glasovali. Kot sem dejal, rad bi, da se vrnemo na točko 28. O tem smo glasovali zadovoljen sem bil z vrstnim, let, eh, vrstnim redom, vendar pa je bilo do sedaj tako, da če ustni predlog spremembe zelo spremeni predlog spremembe oziroma kompromisni predlog spremembe, smo najprej glasovali o tem ustnem eh, predlogu spremembe. Če pa to ni bilo tako zelo pomembno, mora to sekretarjat pravočasno povedati, ne pa da tukaj pred glasovanjem sedaj na novo tolmačimo. Jasno je, da če se kompromis bistveno spremeni z določenim predlogom, se ne moramo to glasovati prej, ne pa po kompromisu. Monsieur Serkas. Mhm. Hvala lepa, gospa predsednica. V tem odboru imamo tradicijo, ki ste jo že omenili v vrstnem redu glasovanja, ki je, da če imamo predloge sprememb skupin, moramo o predlogi sprememb glasovati po kompromisu. To je praksa, ki jo je, eh, sledimo že vrsto let. Čas je dobro eh, biti konzervativen in časih ne, vendar pa, če gre za dobro stvar, potem je boljše, da se kar držimo. Hvala. Takole bom rekla, smisel tega kompromisnega predloga spremembe je, da se eh, združi čim več kolegov, da se doseže čim boljše besedilo. Tradicija pravi, da najprej glasujemo o kompromisnem predlogu spremembe in uh, Eh, ugotavljam, da ste to vprašanje postavili po glasovanju in to ni neka odločilna zadeva očitno. Če pa berem četrti ustavek 160. člena našega poslovnika, piše o glasovanju, torej,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 ne bi rad spremenil vrstnega reda glasovanja. Seveda se strinjam eh, z glasovanjem, vendar pa moramo jasno povedati pravila. Mi smo uvedli tradicijo, da bi dali prednost kompromisnim predlogom. Nasplošno se strinjam s tem, vendar pa smo v tem odboru imeli takšno tradicijo, da če predlog spremembe bistveno spremeni kompromisni predlog spremembe, moramo najprej glasovati o tistem predlogu spremembe. Hvala. Glejte, ne bomo podaljševali te razprave o načeli glasovanja. Če želite na novo to poudariti, bomo to prenesli kot točko na sestane koordinatorjev, kar je tudi možno storiti. Ampak eh, res vas eh, prosim, da si najprej preberete člen 160 poslovnika te hiše in to je pravilo, ki govori o tem, kako naj odbor deluje. Tudi druga pravila se nanašajo, to na pamet jih ne vem, ampak lahko jih poiščemo, če bo nujno potrebno. Sedaj pa gremo na naslednjo točko dnevnega reda. Imamo poročilo gospe Harkin o spodbujanju čezmenih prostovoljnih dejavnosti. Gremo na glasovanje, kompromis A v prvem odstavku. Več avtorjev ga je eh, predstavilo, kot vidite tukaj, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Potem predlog spremembe šest, o tem bomo glasovali po kompromisu G. Potem kompromis B, nova točka, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Po prvem odstavku kompromis F, Kdo je za? Proti vzdržani? Sprejeto. Drugi odstavek kompromis C. Kdo je za? Proti vzdržani? Sprejeto. Drugi A ja, novi odstavek na podlagi kompromisa D. Kdo je za? Proti vzdržani? Sprejeto. Drugi a nova točka na podlagi 23. predloga svojime gospe Ronculi je s tem brezpredmeten in smo pri 24. predlogu spremembe, kdo je za, proti, vzdržano in sprejeto. 25 za, proti, vzdržano in sprejeto. V tretjem stavku eh, predlog svojime za izbris gre, kdo je za, proti, vzdržano in zavrnjeno in sprejeto gremo na kompromisni predlog. E, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Po tretjem odstavku predlog so ime 32, gospodin Culi z ustnim predlogom spremembe. E, je kdo proti, dajmo na glasovanje, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto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 Šesti odstavek, kompromis H, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Po šestem odstavku, prej v 47, gospodin Culi, kdo je za, proti, kdo je za, prej v 47, proti, zdržani, sprejeto. potem sedmi odstavek, prej 54, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto, 55, gospod Rončuli, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. Se upravičujem, pravi predsedujoča, je še kompromis i pri sedmem odstavku. Kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. Potem pa osmi odstavek kompromisija, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Po osmem odstavku predlog spremenja 60, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 61, gospa je saja, kdo je za, proti. Bomo preverili 61. Glasujmo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 20 za, 22 proti, ni sprejeto. Se popravljamo, torej 18 proti, vsekakor ni sprejeto. 62, e, kdo je za, proti, torej 62, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, sprejeto, 63, gospod Harkin, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, 64, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 65, gospoda Helmerja, v dveh delih, kdo je za prvi del, proti, vzdržani, zavrnjeno in potem ni, ne nadaljujemo več, gremo na 66 ki postane brezpredmeten in s tem dajem celotno besedilo na glasovanje elektronsko. Se upravičujem, gospod Kamor. Se upravičujem, nismo glasovali o 43. predlogu spremembe. Da, vendar to je zaradi tega, ker smo glasovali za kompromis H. Ste dan na glasovanje celotno besedilo, glasujemo elektronsko. Glasujmo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 39 za, en glas proti, en vzdržan. Čestitamo naši poročevalki. Nous en avons euh, fini avec notre séance de vote. S tem smo zaključili glasovanje in sedaj imamo izmenjavo mnen o poročilu gospe Harkin o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji.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 predlagam, da damo najprej besedo poročevati gospe Harkin. Uh, Hvala lepa, gospa predsednica. Danes v okviru razplave novih predlogov za Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji, je pomembno, da je treba povdariti, da ne želimo, da svet nadaljuje z uh, izjemo zaradi krize. In naš odbor je izrazil veliko presenečenje zaradi tega. Tudi odbor regij obžaluje takšno odločitev. In to seveda tudi govori o prihodnosti, kar seveda zahteva umestno revizijo EGF-ja. Veliko vprašanj, ki smo jih obravnavali, je časovno obdobje in tukaj ima svojo odgovornost tudi države članice, ki lahko začnejo z izvajanjem ukrepov takoj, ko prosijo za sredstva. Potem imamo delež sofinanciranja, ki je ravno tako problem v nekaterih eh, državah članicah. Potem je prak za delavce. Veli, vedno več držav članic eh, zaproša za ta sredstva. Potem pa imamo še vprašanje vključevanja socialnih partnerjev in sinergijo z drugimi skladi, kot je Evropski socialni sklad in tako dalje. mi želimo povdariti potrebo potem, da ponovno vključimo delavce v, na trg dela, ko so, zapos, za, ko so izgubili svojo, svoje delovne meste. Relokalizacija pa ovira naše strukturine in ko pride do kolektivnega zapuščanja, to zelo močno vpliva na regionalno in državno ekonomijo. Delavce odpuščajo zaradi nepričakovane krize, to je en novih predlogov. Potem smo razpravljali veliko tudi o vključevanju kmetov. Zelo zanimivo je videti, da v mnenju Evropskega odbora za gospodarske in socialne zahteve govorijo proti temu in ravno tako tudi odbor regij. V skladu z odborom regij imamo sedaj dva ločena sklada za globalizacijo. Ne gre samo za kmete, ampak tudi za njihove družine. Prvič tudi vključuje delavce za določen čas in male in srednje velika podjetja. Zelo se strinjam z vami, ko pravite, da je tukaj vključen zelo veliko vprašanj, o katerih lahko razpravljamo z veseljem se, že veselim prispevkov naših kolegov in upam, da vam na koncu lahko odgovorila na njih. Le charme du trafic Bruxelles. No, zaradi šarmantnega prometa v Bruslu smo morali pre, eh, menjati vrstni red predstavitev naših strokovnjakov. In zato predlagam, da začnemo s drugim strokovnjakom. Tu je gospod Carlos Otuero Martin, namestnik direktorja Ministrstva za delo in preseljevanje iz Španije. Dali mu bomo besedo za deset minut. Izvolite. Senjora presidenta, senjores diputati. Gospa predsednica, gospe poslanke in poslanci, najprej bi se rad zahvalil za vaše povabilo, zato da pridemo tukaj in da vam predstavimo naše izkušnje v Španiji v zvezi z upravljanjem sredstev iz Evropskega sklada za prilagajanje globalizaciji. V letih 2008, 2009, 2010 in 2011 ko velja ta sklad, torej od leta 2007, lahko rečemo, da smo sredstvi iz tega sklada podprli 18 projektov. kar pomeni, da skoraj 100 tisoč zaposlenih smo tako lahko dodatno izobrazili in usmerili na druga delovna mesta. Glede na to, da se soočamo z zelo hudo krizo brez poselnosti. Od 18 projektov jih je pet, ki govori o trgovskih ukrepih znotraj globalizacije in 13 o gospodarski in finančni krizi torej s to spremembo, da lahko sredstvi iz tega sklada podpiramo tudi projekte z, povezane s krizo. Podprli smo eno podjetje z več kot tisočimi zaposlenimi. 16 projektov je bilo podpreti, podprtih v skladu s Svinom 2.6 vendar pa je eh, eh, Tako da um, smo podprli te projekte s temi sredstvi za razvoj podeželja. Štiri projekte smo podprli iz sektorja avtomobilske industrije, tri iz tekstilne industrije, dva iz eh, gradbeništva, dva projekta. z, iz področja gradnje vrat, dva z področja keramike, dva z projekta eh, povezavi z marmorjem in potem še dva v povezavi s športno obutvijo. Torej, 9994 oseb je dobilo neposredno pomoč. 77,9 odstotka, 67,9 odstotka je bilo moških, 32,1 pa žensk. Pomoč dosega 41 milijonov evrov in na osebo to pomeni 4680 evrov. To je manj kot evropsko poprečje, ki se nahaja okrog 4600 evrov. V Španiji pa 4239 evrov. Glede na naše izkušnje lahko predstavimo, kako zelo pomemben je ta sklad. V okviru tega sklada smo dosegli zelo intenzivno sodelovanje med akteri na nacionalni, na regionalni, na lokalni ravni, še posebej pa v okviru sodelovanja s podjetniki in zaposlenimi. Gre za izkušnje, ki odraža trud vseh sodelujočih za boj proti brezposelnosti, še posebej v gospodarskih sektorjih v Španiji. Rad bi vam predstavil prednosti tega projekta. Projekti, ki so financirani iz tega sklada, imajo prednost, da financira situacije, ki so prilagojene na največje potrebe oseb. S tem bomo izboljšali tudi izvedljivost in zaposljivost, kaj ti eh, lahko izboljšamo s temi sredstvi tudi kvalifikacije oseb. Delež relokazacije v Španiji se vrti okrog 35 odstotkov, glede na hudo gospodarsko in brezposelno krizo je izboljšanje zaposljivosti zelo pomembno, še posebej pa možnost oseb, da jih prezaposlimo in da jim damo pomoč iz sklada za prilagajanje na globalizacijo. Kot smo že, kot smo že dejali, smo vzpostavili sinergijo med različnimi akteri, dosegli zelo veliko teritorijalno integriranost in zelo velik delež oseb, ki dobiva pomoč. Priporočili bi za naslednje obdobje to, da nadaljujemo z regionalnim pristopom, da nadaljujemo z rubriko krize, to je zelo pomembno, da ta del povezan s krizo še vedno ostane razlog za možnost uprave sredstev in pa tudi vprašanje sofinanciranja. Če bi šlo za omejevanje proračuna in sklada, bi dejali, da so financiranje v letih 2009-2010 okrog 65 odstotkov, je meja, ki bi jo morali vsekakor obdržati. Avtonomne regije in proračuni v Španiji imajo zelo veliko težav, da dosežejo stopno sofinanciranja 50 odstotkov. Mi menimo, da je zelo pomembno, da še vedno izvajamo te projekte znotraj sklada za globalizacijo. Zato mislimo, da je zelo pozitivno eh, to, da upoštevamo idejo o, ponovni, o ponovnem izračunu števila oseb, ki se nahajajo v težki situaciji. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Eh, to je zelo dobra podlaga za naše nadaljne delo in razpravo. Madame Blinkevič, tudi bi zašla se lepo omeni, ja? No, prosite, ampak ne znam izgovoriti imena. Dajem besedo gospe Makivičjene iz Ministrstva za socialne zadeve iz Litve. Oprostite, ker sem tako zmaličila vaše ime, dajem vam besedo za deset minut.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 nič hudega, če ne znate izgovoriti mojega imena, tudi sam imam težave s tujimi imeni. Že drugič sem tukaj in z veseljem bom predstavila moje izkušnje z izvajanjem Evropskega sklada za globalizacijo v Litvi. Zelo veliko izkušenj imamo, ker smo začeli z temi projekti že od vsega začetka. Rada bi podala pregled izkušenj v Litvi in podala predloge za novo uredbo za obdobje 2014-2020. V Litvi so najpomembnejše inštitucije, ki uporabljajo sredstva iz tega sklada, je Ministrstvo za socialne zadeve in delo sodelujemo tudi z eh, Ministrstvom za gospodarstvo, ko gre za vprašanja v zvezi s tem, če neko podjetje ali sektor trpi zaradi posledic globalizacije. Odločitve se ne sprejemajo samo v našem ministrstvu, ampak se o tem razpravlja tudi z Ministrstvom za gospodarstvo in tudi z tripartitnim svetom. Socialni partnerji sodelujejo zelo aktivno v naših razpravah, ko razpravljamo o možnosti za uporabo sredstev iz Evropskega sveta za globalizacijo. Socialni partnerji ne prispevajo k uporabi te podpore, izrazijo pa svoje mnenje. Litva je do sedaj izvedla pet projektov. Imeli smo priložnost, zato da smo bili eni od prvih ki so izvedli ta projekt. Kajti cela skupina delavcev z tekstilnega podjetja je bilo odpoščenih in zato smo dobili pravico do teh sredstev. Mi smo potem izvali revidirano uredbo. Če nekaj sektorjev je bilo upravičenih do sredstev, vseh pet projektov smo uspešno izvedli in zaključili. Dosegli pa smo zelo dobre rezultate, čeprav niso bili enako dobri pri vseh petih projektih. Pri zadnjih treh projektih je bilo naše delo lažje kaj ti Litva je obravnava kot ena sama regija. In rezultati se potem objavljajo na državni ravni. To so rezultati, ki jih vidite, ko je prišlo do odpuščanja v nekaterih podjetjih. Nasplošno nam je uspelo vključiti 90 odstotkov deležencov v projektu in porabili 70 odstotkov sredstev, razpoložljivih sredstev. Najboljše rezultate smo dosegli pri prvem projektu v tekstilnem podjetju. In to do 99 odstotkov. Pri sektorskih projektih pa smo dosegli okrog 69 odstotno uspešnost. Pri časovnem obdobju smo dosegli 63 odstotno zaposlivost, prezaposlovanje. Pre, uh, v okviru uredbe smo uporabili aktivne ukrepe, ki jih predvideva naša zakonodaja za spodbujanje zaposlenosti. Naša vlada je pripravila tudi dodatne ukrepe za pomoč brezposelnim. Nekatere teh ukrepov smo zelo uspešno uporabili in jih prenesli v našo zakonodajo o delu. Seveda imamo nekaj zelo lepi, lepih primerov in nekaj letih je bilo opisanih v publikaciji komisije o zgodbah o uspehu, Organizirali smo celo vrsto konferenc, povabili udeležence, ki so sodelovali v teh projektih, da so predstavili razvoj. Vendar pa imamo dvojne izkušnje. EGF je specifične cilje usmerjen sklad, ki temeli na individualnih potrebah odpuščenih, vključno z individualnimi načrti za zaposlovanje, da jih prezaposlimo, da jih usposobimo za drugo vrsto dela. pozitivne izkušnje iz časa načrtovanja je, da smo povišali stopno sofinanciranja za 65, do 65 odstotkov, zmanjšali smo prak na 500, to je bil en večjih razlogov. samo en primer projekta je bil povezan z globalizacijo, drugi projekti pa so bili povezani z gospodarsko krizo. Zvedli smo večino ukrepov in eden od prednosti Evropskega sklada za globalizacijo bi bila prožnost za prenašanje sredstev iz ene proračunske postavke na drugo, če se pogoji spremenijo. Če se mnenje, če ljudje v določeni ciljni skupini spremenijo mnenje in želijo ustvariti svoje lastno podjetje, imamo dovolj prožnosti, da sredstva pravimo tudi za to. Nekatere težave, s katerimi smo se soočili, so bile povezane z dolgotrajnimi postopki za odobritev prošen. seveda nimamo nobene rešitve za izboljšanje. Če pa država članica nima svojih lastnih sredstev za začetek projekta, je boljše, da za sredstva ne zaprosi, kaj ti ljudje ne morejo tako dolgo čakati pomoč, potrebujejo takoj. Zato veliko krat mislimo, da bi lahko na boljši način uporabili sredstva iz Evropskega socialnega sklada, namesto da čakamo na pomoč iz EGF-ja za naše ljudi, je vseeno, odkot pride denar. Ni nobene velike razlike med. Um, možnostjo za zaprošanje sredstev iz sklada za globalizacijo ali pa sklada za socialno pomoč. Seveda pa imamo sedaj težko gospodarsko krizo in države članice preučujejo vse možnosti za pridobivanje sredstev in EGF je ena od teh možnosti. da povzamem, bi vas rada opozorila na dejstvo, da je Litva še vedno obdržala preučitveni pridržek k uredbi zaradi področja uporabe uredbe. gre za to, kako se opiše skupino ljudi, ki je upravičena. Nekateri pravijo, da je dobro, da so tudi kmetje ena od teh skupin, če pa si pogledate to na širše, potem se vprašamo, če je to res dobro. V kakšnem smislu so kmetje drugačni, ne smemo diskriminirati med odpuščenimi. ne bi se rada spuščala v podrobnosti naših predlogov, vendar pa mislim, da 50-stotna stopnja zaposljivosti ni dober predlog. Potem imamo še vprašanje v zvezi z stopno sofinanciranja ki je okrog 65 odstotkov. Komisija se mora odločiti, če naj obdržimo teh 65 odstotkov ali pa znižamo na nižjo stopno. Ne moremo jasno podpreti vseh dopolnilti uredbe. Toliko o novi uredbi in seveda bom z veseljem odgovorila na vaše vprašanje. Hvala lepa in še naš zadnji gost, gospod Wolfgang Huseman, Ministrstvo za delo in socialne zadeve Nemčija. Imate besedo za 10 minut, izvolite. Najlepša hvala za vaše povabilo. 15 eh, let sem spremljal vaš odbor kot eh, predstavnik našega ministerstva v Evropskem parlamentu, zato sem zelo vesel, da sem zopet tukaj. Vesel sem tudi, da imam deset minut na voljo, ponavadi imajo vaši poročevalci samo dve ali tri minute. Naj vam predstavim naše izkušnje glede izvajanja projektov iz um, EGFJ in vam predstavim, kaj smo dosegli z našimi projekti. To je pregled naših projektov, ki smo jih um, izvedli znotraj tega sklada. Vidite BenQ, Nokia, Karman, Heidelberger, drug. In torej do sedaj smo uložili pet prošen. Imeli smo 6718 prizadetih zaposlenih in eh, skupaj z EGF-om smo dosegli 58 eh, odstotno stopnjo prezaposlitve. imamo stopno integriranja med 30 in 80 odstotkov. To je seveda odvisno od konture in od okolja. Torej, vsaka prekvalifikacija ne pripelje nujno takoj do integriranja na trg dela. Imamo tudi prehodne faze. Odvisno je seveda od ravni izobrazbe, nujno pa je, da našim zaposlenim ponudimo višje možnosti za kvalifikacije, da se poklicno še naprej razvijajo in da jih lahko znotraj EGF-a e potem sprejmemo nove ukrepe in jih eh, uporabimo pri različnih ciljnih skupinah. Na splošno smo dosegli zelo dobre rezultate, kako pa smo ta sredstva uporabili konkretno. Gre za prični inštrument z eh, področja trga dela. Mi v Nemčiji že imamo in imenujemo kot rešilno bilko. Zakaj? Zaradi tega, ker smo z političnega vidika iskali zelo veliko rešitev za kolektivna odpuščanja. Naj omenjam samo nekaj ukrepov in to je sodelovanje socialnih partnerjev in sindikatov pri pripravi odpuščanj takšne treba, do, tako je treba stvari dobro pripraviti, da tudi prosimo za ta sredstva. Potem imamo še kar nekaj inštrumentov za prenos. Naj vam omenim samo socialni načrt za transfer. Pomembno je tudi, da predstavimo različne ukrepe, zaradi tega nam EGF ponuja možnosti, uh, da izboljšamo in nadgradimo naše rezultate. Dobili smo tudi dobro podporo za to in znotraj EGF-a smo se odločili za to, da razvijamo nove možnosti, za to, da sredstva namenimo novim ciljnim skupinam torej obstaja nekakšno sodelovanje med svetovanjem in kvalifikacijo. Imamo tudi primere, kjer so ljudje eh, se usmerili v nekaj popolno drugega, da so začeli z novim delom na mestu, nekatere so se odločili za to, da začnejo s študijem, da začnejo študirati obstaja zelo veliko različnih eh, primerov za izboljšanje konkurenčnosti, nekateri pa so se odločili za drugačne kvalifikacije. Zato lahko rečemo, da smo v Nemčiji zelo dobro uporabili ta sredstva in dosegli dobre rezultate. EGF je lahko zelo koristen še posebej pri nizko kvalificiranih, pri starejših zaposlenih in tako smo ugotovili tudi pri umestni reviziji. Torej, imamo zelo različne rezultate, če si pogledamo integracijsko stopno, ki leži okrog 11 odstotkov. 11 odstotkov se zdi zelo obžalovanja vredno, vendar pa gre tudi za to, kako je sestavljena politika za zaposlovanje in tukaj obstaja zelo veliko razlik med državami članicami, ko gre za politiko zaposlovanja. Potem imamo tudi vključevanje socialnih partnerjev, tukaj smo zelo napredni v Nemčiji, To je namreč eden osrednjih elementov ukrepov znotraj Evropskega sklada za globalizacijo države članice. Če želijo naprej razvijati naš sklad, morajo razmišljati tudi o tem, kako naprej razvijati nacionalno politiko trga dela, zato da lahko dosežemo določeno povezavo. Imamo tudi kritični vedik in to je, da je EGF inštrument za posredovanje v kriznih situacijah. Čas za obdelavo prošen pa traja med 9 do 11 mesecev. To je predolgo. Če ne bi dosegli sporazuma s socialnimi partnerji, potem verjetno ne bi mogli zaprositi za določena sredstva, če ne bi tega tako dobro pripravili socialnimi partnerji, kajti čas eh, trajanja postopka je predolg. Dobro bi bilo, če bi lahko skrajšali ta čas. EGF je za Nemčijo resnična, resnična rešilna bilka. Deutschland, eh, nicht, eh, In sedaj še nekaj v zvezi s predlogi komisije. Tukaj mislimo, da obstaja pomankljivost in to je, da smo sredstva porabili od 10 do 15 odstotkov v državah članicah. Če potem ustanovimo naločen sklad in če se sredstva ne porabljajo, potem se moramo vprašati, zakaj. Po našem mnenju se nam zdi, da je komisija obrala napačno pot. Skuša namreč razširiti področje upravičencev, če bi potem porabili pet šestin sredstev za kmetijstvo, potem se verjetno s tem skladom ne bomo ukvarjali več v tem odboru, ampak v odboru za kmetijstvo. Če pa gre za inštrument trga dela, potem smo prišli do absurda. Tukaj nimamo kmetov, nimamo samo zaposlenih in če bi potem dali ta sredstva na voljo tudi kmetom, bi pet šestin sredstev izteklo v kmetijstvo. Tako bi ta sklad izgubil svoj značaj kriznega inštrumenta za dogodke na trgu dela. Lahko pa si rečemo, seveda, dobro, smo pač eh, sprejeli takšen sporozum, vendar pa je treba upoštevati to, da moramo potem reči, da gre za kmetijski inštrument in potem tega imenovati tudi tako, ne pa da ga naprej definiramo kot inštrument za trg dela in za poslovanje. Druga točka, oziroma tretja, glede nove uredbe pa je, da je ta krizni termin popolnoma nejasen, zato da področje urab, uporabe ni več jasno, je razvodeno in vodeneno in tudi preširoko. EGF potem v tej obliki je inštrument, ki si ga ne želimo. Hvala lepa. Um, ja, pa... Hvala lepa. Česa pa niste omenili in morda bi bilo koristo, če bi mi odgovorili na to vprašanje, kako je s podaljšanjem kriznega mehanizma eh, glede na prejšnjo ureditev in Evropski parlament je o tem že podal svoje odločno mnenje, seveda smo bili za in ne vem, ali se morda na to lahko eh, vrnete, ampak pozdaj dobite še besedo, da se boste odzvali še na druga vprašanja. Kdo bi se rad oglasil, gospa Bauer? Gospa Brinkevičujte. čujte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 Predstavitve so bile izjemno zanimive, hvala lepa. Imam pa tri kratka vprašanja za naše govornike. Gre za sofinanciranje. Kakšne izkušnje imate z sofinanciranjem? Kakšne instrumente oziroma katere vire sofinanciranja ste izkoristili? Drugo vprašanje zadeva kmetijstvo. Mislim, da moramo biti pozorni na to, koliko denarja namenjamo kmetijstvu. Mislim, da ni prav, da podpiramo kmete iz tega sklada. In še tretje vprašanje. V prejšnji predstavitvi oziroma v zadnji predstavitvi smo slišali, da bi morali harmonizirati EGF in socialni sklad kakšne so možnosti za to, da bi harmonizirali oba sklada. Hvala. Madame Linkovič, v tej primi se darden. A če ponje primeninke, a širki djokoju. Hvala lepa. Tudi sama se zahvaljujem vsem govornikom. Zelo koristno je bilo slišati, kakšne izkušnje imajo države članice pri koriščenju sredstev iz EGF njihovi predlogi so zelo koristni, kar zadeva prihodnje perspektive. Povdariti moram, da je EGF lahko izkoristil 15 odstotkov temu namenjenih skladov in sredstev. In to jasno kaže, da je treba nekaj spremeniti tudi države članice zelo uspešno izkoriščajo možnost mm, v specifičnih sektorjih. Če se odločimo, da je potreben EGF, torej sklad za prilagoditev globalizaciji, ali se strinjate, da meja 500 delavcev ni dobro merilo, še posebej, če si ogledamo večje države članice. Mislim, da moramo najti načine, da bomo pomagali tistim, ki izgubijo delo. Drugič, vidimo lahko, da ima sklad EGF dovolj skladov, razen če bo kmetijstvo pobralo večino sredstev, morda bi lahko odstotek 65 povečali na 75 ali kaj podobnega. To bi bilo zelo dobro. In še drugo vprašanje, imamo novo zahtevo, da se zaposli manj kot 50 odstotkov tistih, ki so izgubili delovno mesto, torej da se ponovno zaposlijo. Ne vemo pa, kaj je zanesljivo delovno mesto ali je to morda negotovo delovno mesto. Kako smo slišali od predstavnika Nemčije, morda gre za negotove možnosti v 12 mesecih. Zakaj ne bi izkoristili usposabljanja in izobraževanja v tem času in še nekaj, kar je povezano s kmetijstvom. Samo imam precej vprašanj v zvezi s tem. Zanima me, zakaj bi vključili kmetijstvo v to, če se že odločimo, da ga bomo. Mislim, da mora kmetijstvo igrati po istih pravilih kot vsi ostali. Če veliko delavcev izgubi delo v določenem sektorju, potem so morda upravičeni do sredstev, ampak to morda ne bo v pristojnosti našega odbora. Hvala. Hvala, gospod Derden. Merci, madame la présidente. Merci aux experts pour. E, hvala pa, gospa predsednica, hvala tudi vsem strokovnjakom za njihove predstavitve in mnenja. Rad bi rekel, da sem prav vesel, da sem jim bil lahko priča in s tem je še utrjeno dodatno naše stališče v zvezi s tem skladom. Kot prvo, to, da je bil res nujno potreben in uh, iz njega črpalo sredstva že veliko ljudi, bil je zelo koristen za številne delavce. In na podlagi tega, kar sem slišal, se mi zdi posem jasno, da je berilo krize pravzaprav še vedno zelo koristno v tem primeru, ker večina dokumentov tako ali tako neprestano omenja krizo. In eh, veseli me tudi, da se omenjajo socialni partneri in njihova vloga, ker sem že večkrat povdarjal njihov pomen in ustrajal na tem, da je treba tudi v novi ureditvi ohraniti načelo sofinanciranja in eh, lahko bi rekel, da eh, širitev na kmetijstvo ni ravno uh, Eh, oportuna in da moramo zadeve tukaj v parlamentu čim prej razjasniti. Čeprav je to dokaj obrobna tema, glede na današnjo razpravo, ki jo imamo tukaj, ampak eh, mislim, da moramo dejansko sami poskrbeti za to, da bo ta odbor dejansko odbor, ki bo delal na tem, za kar je bil imenovan in da ne nadoma ne širimo pristojnosti na vse, kar obstaja. potem je pa tu še vprašanje časa, ki ga imamo na voljo, da govorimo o konkretnih zadevah, recimo eh, v primerih odpuščanja, množičnega odpuščanja, koliko časa preteče, preden se Evropa odzove, če lahko tako rečem, in koliko časa bi lahko realno pričakovali, da se odzovemo čim hitreje na take primere. In to, kar je povedal naš nemški strokovnjak, moram reči, da me je zelo zanimalo, ampak tudi nekoliko presenetilo. Eh, zanima me, v kateri obliki bi radi videli, da se zadeve uredijo, če vam sedanja ne ustreza, ker ne vem, po mojem mnenju, ne moremo nekaterih zadev kar tako izbrisati. Hvala za odgovor naprej. Gracias, señora presidenta. Gospod Serkas. Hvala lepa, gospa predsednica. Zahvaljujem se strokovnjakom, ki so se danes oglasili tukaj, kaj ti njihove predstavitve nam bodo pomagale, da bomo nadaljevali svoje delo v prihodnih tednih. Imam nekaj vprašanj za španskega strokovnjaka in za nemškega strokovnjaka, morda lahko skupaj povesta kaj več o tem. V Nemčiji so strokovnjaki povedali, da je Egev zelo koristen. In se povezuje z nacionalnimi politikami za reševanje krize. Strokovnjaki so povedali, da je to eden od glavnih razlogov, zakaj je ta sklad tako učinkovit. Zanima me, kakšni so pogoje za to in kako se navezujejo na nacionalne politike. Kar zadeva španskega predstavnika, zahvaljujem se mu za predstavitev dela v Barceloni. Lepo je videti, da so v Španiji tako zavezani k temu, ne glede na to, da so v krizi oziroma prav zato, ker so v krizi, veliko poskušajo storiti z omejenimi sredstvi. Nekaj me zanima v zvezi s kmetijstvom. Nikogar še nisem slišal, ki bi podpiral to, kar pravi komisija. Namreč, da bi pet šestin tega namenili kmetom. Španija dobi največ oziroma druga največ denarja od Evropske unije za kmetijstvo in smo tudi zelo prizadeti zaradi krize. Vse skupaj je tudi rezultat tega, da so kmetijski trgi sedaj odprti in da so carinske dejatve bile odstranjene. Zanima me torej, gospod predstavnik Španije, kaj se bo ali kaj bi se zgodilo v praksi. Vem, da se boste tako morali izpostaviti, ampak vseeno vas prosim za mnenje. Hvala. Vprašanje podaljšanja kriznega mehanizma je tisto, ki tudi mene zanima in tu bi izpostavila tri zadeve. Rekli ste, da so odzivna obdobja predolga in zanima me, kakšno bi po vašem mnenju bilo ustrezno obdobje, torej kakšno skrajšanje bi vi predvideli. Torej tudi za mik samega izvajanja. Potem je s tem povezano tudi vprašanje mobilizacije sredstev iz skladov. Gospa Makevičine, ne vem, ali sem zdaj prav izgovorila, nam je rekla tudi, da je bilo prej bolje. Zanima me, zakaj tako menite. Imam pa še nekaj opažanj. Prvo, ali menite, da bi morali postaviti neko starostno omejitev za uporabnike sredstev iz sklada, ker v bistvu sklada je v bistvu ponovno zaposlovanje odpuščenih delavcev, omogočanje dostopanja do novih delovnih mest v nekem prehodnem obdobju pa lahko črpajo ta sredstva. In kaj zdaj, če gre za nekoliko starejše eh, delavce, ki eh, bi se morda raje ukvarjali z vrtnarjenjem ali eh, prijetno preživljali prosti čas, zato pa sredstva iz sklada niso ravno namenjena. No, ampak šala na stran, drugo usporedno vprašanje glede dveh meril za črpanje sredstev, recimo prizadeta območja in podobno. Poglejmo si primer Nokije v Nemčiji. Pogosto se namreč zdi, da v takem primeru črpanja sredstev, ko gre za konkretno podjetje, je videti, kot da bi bila to neke vrste bergla, ki je v pomoč eh, multinacionalkam. In eh, ne vem, ali se v bistvu zakonodaja lahko spušča tako daleč, ampak eh, res me zanima, kako bi preprečili multinacionalkam, da se na nek način okoristijo sredstvi. In Lahko bi celo rekla, da bi bilo bolje, če bi Evropska unija terjala od multinacionalk prispevek, torej sredstva za to, da lahko pomaga odpuščenim delavcem. In tretja serija vprašanj se nanaša na to, kaj se lahko naučimo iz dosedanjega delovanja eh, sklada Iz tega, kar sem dojela, lahko rečem, da sedaj v tem skladu imamo tudi eh, možnosti za veliko bolj eh, individualizirani pristop glede na konkretne potrebe ljudi in eh, ne vem, ali je to recimo sploh primerljivo s prejšnjimi oblikami skladov in črpanjem sredstev, ki smo jih imeli. In kaj storiti, da bi lahko še bolje preoblikovali eh, določbe, ki se nanašajo na uporabo sredstev, tako da bi lahko ljudem, ki so odpuščeni, še bolj pomagali, da bi oblikovali še neke nove oblike mikrofinanciranja, recimo v primeru samozaposlovanja v majhnih uh, podjetjih ali kaj podobnega, kaj bolj konkretnega skratka. You, And... Hvala lepa, gospod predsednica. Hvala lepa tudi vsem trem strokovnjakom, ki so prišli danes. Um... Vse, kar ste povedali, je bilo zelo zanimivo in imam številne vprašanja. Prvo vprašanje je naslednje. Prvo je za kolega Španije, Carlos. Zelo zanimivo je bilo slišati, da je bilo pet posredovanj v Španiji zaradi globalizacije in 13 zaradi krize in mislim, da je bilo razmerjen v Litvi 4 proti 1. In tudi iz drugih prošenj se vidi, da moramo nadaljevati z odstopanjem zaradi krize. Ne vem, ali nam lahko kolega iz Nemčije pove kaj več o tem. In še enkrat za španskega kolego, rekli ste, da želite nadaljevati z poglavjem o krizi in govorili ste o stopni sofinanciranja, potrebni stopni sofinanciranja po 65 odstotkih, to bo potrebno po novem predlogu, če bo država članica imela regijo, ki bo upravičena v okviru konvergenčnih regij. To bi lahko veljalo tudi za Španijo. Govorili ste tudi o tem, da bi morali spremeniti število delavcev, ki jih to vključuje. In v tem kontekstu me zanima, ali menite, da člen 4.2 ni dovolj prošen tam je zapisano, da na majhnih trgih dela v izjemnih okoliščinah in tako naprej, ko govorimo o 500 delavcih, namreč, da lahko pride do odstopanja v zvezi s številom 500 delavcev, če to resno vpliva na zaposlovanje v lokalnem gospodarstvu. Moje vprašanje je, ali menite, da je to dovolj prožno ali zahtevate še več prožnosti in še dve končni vprašanji, ali ste vi začeli z prošnjami takoj, ko ste zaprosili za sredstva v okviru EGF ali ste počakali do konca. Zanima me tudi, koliko sredstev ste porabili. Kolegica iz Litve, rekli ste, da so bili rezultati različni v različnih okoliščinah. Zanima me, kaj so bile klav, glavne zadeve, ki so vplivali na različne rezultate. In drugič. Zanima me tudi, ali ste vi takoj začeli z pobudo. Povedali ste, da lahko bolje izkoristite sredstva iz EGF. Zanima me, ali ste uporabili kombinacijo sredstev iz EGF za to, da bi pomagali odpuščanjem delovcem in rekli ste, da imate stopnjo sofinanciranja za socialne sklade. Lahko nam poveste, koliko je. Morda je bolj eh, ugodna kot v okviru EGF in zanima me, ali je to pomembno. Govorili ste tudi o tem, da bi morali razširiti področje uporabe. Rekli ste, da bi bilo. Mm, lahko postavljeno pod vprašaj, ali bi, upra, ali bi kmete vključili v ta sklad. In še kolega iz Nemčije. Zelo zadovoljna sem, da je rezultat zelo dober. Tega ne slišim vedno, ampak zelo lepo je to slišati od vas. Govorili ste še o določeni drugi temi, o časovnih omejitvah in tako naprej. Zanima me, kaj bomo tukaj dosegli. Če um, se komisija moti pri tem, ko želi to razširiti na kmete, me zanima, kaj menite vsi trije. Prvič, ali bi morali biti kmeti vključeni, drugič, če so vključeni, ali bi morali biti vključeni na enake osnovi kot vsi ostali deloci ali na drugi osnovi. In če so na drugi osnovi, ali bi morala komisija odločati o tem merilu in uporabiti delegirane akte. In še na koncu komentarji kolega iz Nemčije je govoril o krizi in da je v novi uredbi vse skupaj opredeljeno preveč nejasno. Zanima me, kako bi lahko to okrepili. Govorila sem s komisijo o členu 4.b, namreč pri odpuščanju delovcev zaradi resnih moten v lokalnem, regionalnem ali državnem gospodarstvu zaradi nepričakovane krize, če lahko pokažemo povezavo med krizo in odpuščanji. To bi lahko bile naprimer resne poplave oziroma hujše poplave, morda tudi oblak pepela, ki poskrbi za težave v letalskem prometu in tako naprej. Zanima me torej, kako bi lahko opredelili krizo kako bi to um, vodilo do boljših rezultatov. Hvala. Alors voilà, je suis sûr que nos trois experts ont noté toutes les questions. No, zdaj sem pa pripričana, da so vsi naši trije strokovnjaki pozorno zabeležili vsa vprašanja in da bo z veseljem odgovorili na vse to. Predlagam, da gremo kar po istem vrstnem redu. In spet ne znam izgovoriti imena gospe Makevičene. Ačiū labai už e, gausybę klausimų. E, bandysiu. Hvala lepa za ta plas uprašan. Verjetno ne bom mogla odgovoriti na prav vsa, zato se bom posvetila samo glavnim vprašanjem. 65 odstotna stopnja sofinanciranja je mnogo boljša od 50. 85 v primeru socialnega sklada je še boljše od 65, ki velja za EGF. Gospa Harkin ima prav, ko je rekla, da Litva sedaj prejema sredstva iz ESF v višini 85 odstotnega sofinanciranja. To je zelo dobro. Intervencijske ukrepe smo začeli uporabljati takoj že v fazi prijave, zato ker smo izkoristili financiranje iz sklada za zaposlovanje. Brez teh sredstev projekta in projektov ne bi mogli izvajati. Zato moram povedati, da smo poskusili združiti vire financiranja. Združiti smo poskusili sredstva iz socialnega sklada in sklada za zaposlovanje. Kaj bi lahko spremenili, da bi zadeve bi bile boljše in da bi skrajšali časovnico? Vem, da tudi na Litvi oziroma v Litvi to traja, ko poskušamo oceniti projekte, ampak tri mesece mislim, da imamo vsi dovolj, da je to razumljiva časovnica, vsi se lahko potrudimo in jo izpolnimo. Če bi se odločila sama, potem bi sprejela takšno odločitev. Sedaj pa težave, s katerimi se soočamo. Pri tem, ko ocenjujemo sektorske projekte drugih podjetij, ki prihajajo iz drugega sektorja, v to ne moremo vključiti. Ta podjetja niso na seznamu podjetij v okviru tega projekta. Zakaj ne? Zato, ker vidimo, da lahko prihranimo sredstva in veliko privrčujemo, lahko v to vključimo tudi druga podjetja. To bi bilo zelo prožno in zelo smiselno. Moj nemški kolega je pravilno povedal, da se dejansko ne posvečamo rešitvam problemov in ne poskušamo biti dovolj specifični. Sedaj pa govorim o četrtem poglavju v zvezi z menjo vrednostjo 500 delavcev. Trenutna uredba in prihodnja uredba predvidevata možnost za to, da uložimo prošnjo z nižjim številom delavcev. Ampak, ko govorimo o odpuščenih delavcih, 500 je za Litvo precesnja številka. Litva se mora tega držati in to je zdaj to previsoko številko, kako sem že dejala, KET, približno 1,2 odstotka podjetij v Litvi zaposluje ta 500 delovcev ali več, zato je to samo državo zelo velik problem. Sedaj bom govorila o kmetijstvu. Verjetno ne bom eh, mogla povedati nič novega, o tem sem že govorila v svojem uvodnem nagovoru. zakaj kmetje izgubijo svoje delo. Krize, nepričakovane krize, karkoli drugega. Potem se prijavijo na zavod za brezposelne in obravnava se jih kot odpuščene delavce, imajo plačane socialne prispevke in dobijo tudi vse prednosti in koristi ki izhaja iz zakonodaje, torej socialno varstvo in tako naprej. Litva torej meni, da ni izvedljivo, če bi imeli drugačno kategorijo za kmete, ki ostanejo brez dela. Upam, da sem odgovorila na večino vprašanj, če sem kaj pozabila, se upravičujem. Verjetno me boste lahko popravili, če kaj nisem omenila. Hvala. Carlos, eh, Hvala lepa, zdaj pa ima besedo Carlos. Tortuero Martín. Voy a intentar también contestar al. Najlepša hvala. Zelo veliko vprašanj ste nam zastavili. Skušal bom odgovoriti. Omenili ste finančna sredstva in sklade, finančne sklade. In ti skladi so vključeni v proračune avtonomnih regij. Del, ki ga financira država, poteka preko avtonomnih regij, kar se podpiša, podpiše preko kom, določene konvencije in pristojni za politiko zaposlovanja v, v avtonomnih regijah so tisti, ki skrbijo za porabo teh sredstev. V nekaterih primerjih pa so, so eh, to pristojni državne uprave. In še odgovori na splošna vprašanja. Kako se dopolnjuje ta Evropski sklad za globalizacijo in Evropski socialni sklad? Ta dva sklada se dopolnjujeta, kajti sklad za globalizacijo je sklad, ki se namenja za strukturne težave, ki je namenjen velikemu deležu prebivalstva za izboljšanje izobrazbe, kvalifikacij in zato je vključen v nacionalne in evropske strategije znotraj večletnega obdobja, kjer je treba prilagajati pač nijanse v skladu z razvojem dogodkov. Evropski socialni sklad pa je popolnoma druge vrste sklada, gre za sklad takojšnjega ukrepanja, za takojšnje poseganje, da preprečimo resne težave, zaradi katerih lahko pride, če zelo velik delež zaposlenih izgubi svoje delovno mesto. Zato oba sklada delujeta vsak na svoj način in na svojem področju izkušnje Španije v obdobju do zorenja sklada za globalizacijo, bi lahko rekli, da gre za predolgo obdobje za to, da končno dobimo sredstva iz tega sklada. Čas za postopek predstavitev projektov, odobritev, notranje razprave med komisijo, Evropskim parlamentom in odbori je tisto, kar prepreči takojšno sprostitev sredstev. Imamo ukrepe, ki jih lahko predvidevamo preko avtonomnih regij, s tem, da jih sprostimo preko socialnega sklada ali pa preko operativnega programa, ki ga imamo v vsaki avtonomni regiji ali pa preko okrepov same avtonomne regije. Pomembno pa je, da rečemo, da sredstva in pomoč, ki ga dobimo iz tega sklada, omogoča dopolnjevanje predvidene pomoči. Če pomoči ni, potem ti posamezni ukrepi, ki sestavljajo določeno celoto za določen kolektiv oseb, če do te pomoči ni, potem ne moremo nikoli doseči rezultatov tega projekta za prezaposlovanje ali kvalifikacije eh, zaposlenih. Sedaj pa še stopnja integracije sedaj imamo blokado glede vračanja na 50 odstotkov. Tega ne moremo dopustiti, kaj ti gre za nazadovanje. V tem ne vidimo nobenega smisla. V trenutku, ko imamo zelo globoko gospodarsko krizo. 75 odstotkov je malo. Vse, kar pomeni večjo stopno financiranja iz skupnostnih sredstev, pomeni boljše rezultate. Glede številke zaposlenih delavcev, ki izgubijo delovna mesta, je 500 delavcev lahko bi to še zmanjšali. Mi imamo v Španiji zelo veliko malih podjetij in 300 zaposlenih bi že pomenilo bolj smiselno prilaganje tega sklada. Rad bi odgovoril na vprašanje španskega poslanca Alejandra Serkasa, rad bi samo tudi zahvalil za prijazne besede glede obiska v Španijo, ko smo dobili delegacijo Evropskega parlamenta. Rete, kar je dejal v zvezi s kmetijstvom. Ne razumemo, zakaj vključujemo kmetijstvo v ta sklad za prilagajanje na globalizacijo. To se nam zdi popolnoma neumestno kmetijstvo ima svoja sredstva, svoj potencial, svojo tradicijo in pa tudi svoje lastne dejavnosti. Zato ne razumemo, zakaj bi sredstva iz tega sklada namenjali kmetijstvu. Če bi to vključili v sklad za globalizacijo, bi razvodenili cilje ki jih želimo doseči s tem skladom. To pomeni, da potrebujemo poseben sklad za kmetijstvo. To pomeni, da bi drugi sektori izgubili sredstva. Zato mislimo, da tega ne moremo podpreti. vous coupez la parole. Donc. Oprostite, ker vas prekinjam, eh, če lahko morda malce skrajšate, poveste še morda zadnji povzetek v enem stavku, ker nas čas že nekoliko priganja. Sklad za prilagajanje globalizacijo je zelo pomemben sklad za to, da lahko pomagamo tistim, ki izgubijo svoje delovno mesta, ko gre za kolektivna odpuščanja. Zato moramo olajšati in pospešiti um, postopke in ukrepanje. Zato pa moramo čim bolj vključiti vse zainteresirane socialne partnere in tudi regionalne oblasti, kot tudi inštitucije. Najlepša hvala, gospod Husman. So, in šnel durchlauf. Hvala. Hitro bom še skozi starostna meja za upokojitev. Glede na to, kako se razvija demografska slika v Evropi, mislim, da bi bilo dobro, če bi v okviru EGF, EGF omogočili lažji prehod. To morda eh, ne spada v sliko, ki se riše na ravni EU. Vprašanje je o roku za nas bi realistično bilo šest mesecev. Vprašanje prenosa lokacij, naprimer v zvezi z Nokijo v Nemčiji, poteka postopek popolnoma drugače. Pri nas je tako, da se socialni partnerji da govorijo o socialnem načrtu, tudi o tem, koliko delovnih mest bo izgubljenih ali premeščenih in šele potem se začne izvajati financiranje v okviru EGF. Ne gre tako, da mi takoj navežemo stike z podjetji, ki odpuščajo, ampak pri nas gre tako, da se najprej pogovorijo socialni partnerji, potem pa preučimo, kako lahko s svojimi ukrepi v okviru EGF pomagamo na nacionalnem trgu dela. Kar zadeva strukturo, Zvezdno ministrstvo za delo in socialne zadeve je odgovorno za ulaganje zahtevkov v okviru EGF in vse, kar je v zvezi z EGF. Potem pa sodelujemo z Zvezdno agencijo za delo, ona potem sodeluje z socialnimi partnerji in potem, ko se dosežejo vsi potrebni dogovori, se uporabijo in izvajo potrebni ukrepi. Dobro, v javnosti se pač vidi tako, da podjetja pridejo do nas in poskušajo s tem da čim prej navežejo stike z nami, preučiti, koliko sredstva bi lahko dobila v okviru EGF. Takšen je pač sistem in teče že sedem let. Vprašanje, kaj lahko um, potegnemo iz EGF, ESF, kako je to mm, primerljivo, o tem lahko govorimo z komisijo. Pri novi uredbi se lahko naučimo, da gre za večjo koncentracijo in natančnost pri uporabi instrumentov. Torej, gre za konkretno vprašanje, kakšno dodano vrednost ima instrument za postavljanje ciljev, za definicijo ciljev, ali to lahko potem vodi do uspeha. Čisto na kratko, torej, v zvezi z EGF, z novo uredbo, prosimo, da se ohrani orientacija usmerjena na trg dela. Ne razvodenitev ESF-a, poskušamo doseči ravno nasprotno. Koncentracija, precizna opredelitev ciljnih skupin, mislim, da če bo EGF prišel v tej obliki, potem ne smemo dopustiti, da bo EGF šel po poti ESF-a, zato ker tako naredimo korak naprej in dva nazaj. Dobro, vprašanje postopka, to sem že, dobro, sedaj pa rezultati. Sofinanciranje tudi v Nemčiji poteka tako, da prispevajo delodajalci, zvezdna agencija za delo. V proračunu imamo nekaj sredstev na voljo za to in v postopku lahko sprejmemo veliko ukrepov, tudi skupinskih ukrepov. Zagotavljamo zelo veliko različnih možnosti za usposabljanje in izobraževanje. Vprašanje, ali bi črtali EGF. Stališče Nemčije je, če si pogledamo zgodovinsko, da je Nemčija že leta 2006-2007 v razpravah bila proti EGF-u, kot um, tudi v svetu smo to zavrnili in Nemčija je še vedno v svetu in še vedno vam lahko povem, da bo Nemčija zavrnila EGF tudi v novi operativni obliki. Takšno je pač nemško stališče v zvezi s tem. Hvala. Merci, ceci, quand même, euh, enfin, permettez-moi une... Hvala lepa, no, dovolite mi, da sem presenečena vi ste tukaj, pravite, da, da v Nemčiji znate te zadeve. Najbolje izkoristite, izkoristiti in to pomeni, da morate imeti veliko spodbudnih podatkov o tem, kako bi se ta sredstva lahko najbolje uporabila. Ampak po drugi strani pa pravite, da zadeve ne delujejo najbolje. No, nočem vas direktno izzvati, ampak eh, dovolite mi vseeno, da izrazim svoje presenečenje v zvezi z vašim stališčem. Še kdo? Dve minuti. Eno minuto. In če bomo še dobili eno minuto za odgovor. Zadnji govornik je govoril o stališču nemške vlade. Rekel je, da ne podpirajo EGF-a v novi obliki. Omenil je dvoje, vključitev kmetov in definicija krize. Zanima me, ali so še kakšno vprašanje, ki jih motijo, ali je to tisto, kar jih moti. Hvala lepa, ker ste dali našim povabljicem možnost, da so še natančnejši sama eh, sem mislila, da je to že tako ali tako bilo v isti smeri s tem, kar je povedala Nemčija. No, ampak vsekakor lahko še pojasnite, gospod Husman. Kar zadeva opredelitev krize, lahko povem, da sem govoril o dvojem, to je zelo pomembno, ampak tudi, če bi parlament tukaj sprejel ustrezne popravke, kar zadeva kmetijstvo ali izboljšano definicijo krize, potem kolikor sam poznam nemško stališče v svetu, to zadeve ne bi spremenilo. Predsednica ima tukaj prav in dobro je opisala stališče Nemčije. Stališče pa če jasen ne. Žal. No, ampak ali nam lahko vseeno potrdite zelo pozitiven značaj izkušnje, ki ima Nemčija eh, z črpanjem teh sredstev iz sklada. Es ist eine etwas komische Situation für. Da, situacija je res zanimiva. Sem odgovoren za EGF in predstavil sem vam rezultate našega dela na področju EGF, ampak jasno sem tudi povedal, da če si ogledamo celotno politiko na trgu dela, je to samo češnja na vrhu tortice. In povedati vam moram, da če tega ne bi imeli, bi lahko s lastnimi nacionalnimi ukrepi to izvedli. Te reforme so pač v okviru zvezdne vlade bile odločne in več vam ne morem povedati. Hvala lepa za ta pomembna pojasnila. No, zdaj smo pa v naslednji etapi pročila gospe Harkin, še vedno smo odprti za mnenja in pripravljanja pripombe, lahko eh, tudi še kaj prispevate, preden bomo poslali vse skupaj v prevod. In potem se moramo povezati še z odborom za kmetijstvo, da vidimo, kako se bomo organizirali za nadaljne delo. Dovolite mi naj se vam zahvalim vsem skupaj, eh, še zlasti našim povabljencem. Hvala, ker ste nas razsvetlili in uh, vedno vas bomo radi povabili, ker pridete na naše sestanke s tako jasnimi sporočili. V točki 14 pa dajem gospodu Dernu besedo, da bo predstavil svoje mnenje o okrepitvi gospodarskega in proračunskega nadzora v državah članicah evroobmočja, ki so jih prizadele ali jim grozijo resne težave v zvezi z njihovo finančno stabilnostjo, govorimo seveda o evroobmočju. Hvala lepa, Merci. Euh, donc, tout d'abord, signaler que de nombreux amendements. No, najprej naj vam povem, da je bilo predloženi kar veliko predlogov sprememb in tu je potem bilo še nekaj dodanih uh, predlogo spremem z moje strani. Vse, vse te spremembe so pravzaprav lahko koristne in mislim, da se bo dalo iz tega potegniti kompromis, da se ne teden se bomo sestali z drugimi poročevalci v senci in poskušali razrešiti zadeve. Prvo se pojavlja vprašanje pristojnosti, pristojnosti našega odbora v zvezi z določenimi uh, predlogi sprememb, ki po moje mnenju bolj sodijo v odbor za proračunske in gospodarske zadeve. Uh, potem je treba sprožiti cel postopek in eh, poskušati doseči tudi večino pri svetu. Je pa vsekakor dobro, da se naš odbor tudi lahko izreče o predlogih sprememb in da se lahko pogovorimo o teh zadevah, da se pogovorimo tukaj sami med sabo znotraj odbora. In druga zadeva, makropogojenost dostopanja do strukturnih skladov in to je predlog spremembe v zvezi z izbrisom prvega odstavka šestega člena. Sam sem predložil ravno nasproten predlog spremembe in hotel sem povdariti, da je treba državi članici, ki se znajdejo v težavah, kvečemu pomagati, da je treba sprožiti vsa možna sredstva solidarnosti in urodja za solidarnost. No, ne vem, kako se bo to izteklo v naših pogajanjih. Pa še en element, ki sem ga hotel povdariti, to je kategorični odnos določenih skupin in eh, poslancev, ki predlagajo določene izbrise, besedila. tega eh, dvojčka in eh, ne da bi se zdaj spuščal v podrobnosti Mislim, da imamo možnost, da temu besedilu damo določeno težo in poudarek ob spoštovanju ciljev strategije 2020 na področju socialnih zadev in zaposlovanja. To je priložnost, da damo določen poudarek ravno preko tega mnenja. Toliko o teh predlogih sprememb. Merci.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 Eh, res je, da lahko, eh, kečemu pomagamo tistim, ki se znajdejo v težavah, ne le preko strukturnih skladov, temveč tudi drugimi eh, možnimi orodji, tudi s proračunskimi ukrepi in strinjam se z gospodom Derdnom, da lahko najdemo neke boljše načine, da da jim pomagamo, da ne zadošča, da samo napišemo, da smo za gospodarsko rast in več delovnih mest, temveč da poiščemo neke konkretne ukrepe. Glede 28. člena listine temeljnih pravic, mislim, da je vsem jasno, da imajo vsi pravico do kolektivne pogodbe in treba je ustrajati tudi na pravicah. Eh, delavcu oziroma pravici do dela, če sem čisto konkreten in v tem smislu sem predložil tudi predlog spremembe. Ker če hočemo imeti več rasti in več delovnih mest v Evropski uniji, potem moramo predvideti tudi neke reforme na področju upravljanja, vodenja podjetij in eh, mislim, da moramo podati jasno sporočilo tudi v zvezi s tem, da velja razmisliti tudi o načinu upravljanja, gospodarnega upravljanja tega našega gospodarstva v Evropski uniji. In eh, ugotavljamo, da je veliko držav članic nemoči, da bi vplivalo ali nadziralo druge države članice in to se potem rešuje na izrednih svetih in potem govorimo o šestočkih in podobno. Ampak sprejeli smo že več dokumentov in besedil v zvezi s tem, pa nič ne pomaga. Mislim, da potrebujemo več dialoga tudi z nacionalnimi parlamenti, potrebujemo večjo preglednost naših postopkov in to nam bo potem omogočilo tudi večjo legitimnost in boljšo demokratičnost. To gre vendar z roko v roki. Tako da sem eh, vesel, da bom lahko konstruktivno eh, sodeloval s poročevalcem in pričakujem to tudi od drugih. Hvala lepa. Zanimivo je to, kar ste eh, poudarili in ne vem, glede vašega vprašanja, da bi nekatere predloge sprememb predali kar odboru za gospodarske zadeve na mesto tukaj. Mislim, da mm, lahko te zadeve, če želite, obravnavate eh, tudi s kolegi iz EPP, ki so tudi oblikovali nekaj podobnega in potem boste videli, ali bo treba morda kaj umakniti ali ne. Obrigada, senhora Presidente justificar eh, a nossa proposta. Gospa Zuber, da, hvala lepa, predsedujoča. Dovolite mi, da povem nekaj naših predlogih sprememb. Sama sem jih tudi oblikovala nekaj, zato da bi poudarila, da moramo zavrniti predlog komisije, ker je po mojem mnenju ta nabor ukrepov proračunskega nadzora lahko še bolj škodljiv v smislu uvajanja novih vrčevalnih ukrepov, še večje strogosti na tem področju in to zelo vpliva na vsakdanje življenje ljudi, ljudje pa že tako ali tako živijo v težkih pogojih. Mislim, da se moramo zavedati realnosti dan današnji to velja nasplošno za ta odbor. Moramo razmisliti malo o teh eh, vrčevalnih eh, ukrepih, ki so vedno stroži na različne načine, zavezujejo različne države. Članice ljudje morajo vedno dlje delati, veliko lažje jih je odpustiti. In vedno se najdejo neke rešitve, ki ustvarjajo dodatno brezposelnost in tak primer je tudi ta predlog. Mislim, da bo s tem še več brezposelnosti in vedno teže bo brezposelne ponovno zaposliti. Glede na to, da imamo gospodarsko recesijo v Evropski uniji, je treba te ukrepe pogledati v tej luči in po mojem mnenju se s tem zatira vsakršna možnost gospodarske rasti in ponovnega zaposlovanja. Mislim, da so to resnice, ki v oči bodejo. Če ne bomo ničesar storili, ne bo nikakršne rasti. In to je naše stališče. Treba je zavrniti ta predlog. Gospa Turinen. Uh, um, uh, Na nekaj komentarjev o poročilu gospoda Darna. Žal mi je, ker nisem bila tukaj pri vaši predstavitvi, sem pa prepričana, da sledite svojim smernicami samega predloga. No pa ne povem nekaj o predlaganem režimu. To je dvojček, ki prihaja za šestorčkom in in mislim, da moramo iti v isti smeri, ki smo si jo zastavili. In eh, tu gre za večji nadzor nad proračunom, nad javno porabo, nad deficitom, torej primankljajem. In seveda s tem tudi ne bomo rešili vseh problemov, to je popolnoma jasno treba je potem razmisliti o teh predlaganih procikličnih ukrepih, ki lahko zadeve še poslabšajo, kot je nekdo prej rekel. Zato se moramo mi kot odbor in tudi kot politične skupine odzvati. In če nam je to všeč ali ne, bo to nekako treba sprejeti. Svet nas je celo prosil, naj pospešimo sprejemanje in Mislim, da moramo mi zelo dobro pogledati to vsebino in poskrbeti, da bo bolj uravnotežena. Moramo povdariti to, kar smo prej rekli, eh, države članice, ki so v eh, težjem stanju kot druge, tudi tu je treba razmišljati o možnostih eh, zaposlovanja brezposelnih in ničesar od tega ne moremo narediti brez ustrezne strategije, tudi v povezavi z doseganjem ciljev, ki smo si jih zastavili do 2020. Eh, brez proračunske discipline pa ne bo nič od tega izvedljivo. Potrebujemo bistveno izboljšanje tega poročila. Upam, da nam bo kot eh, odboru uspelo, tudi odboru Ekon morda tak je pač naš pogled, morda se vam zdi enostranski, ker pač pravi, da bomo nadaljevali v isti smeri, ampak če izboljšamo vsebino, mislim, da bo to koristno. Lahko rečem, da je to poročilo lahko koristno ali pa recimo celo ureditev, glede na to, ker doživljajo, države, ki so hudih težav. Zaenkrat je to področje popolnoma neurejeno, to, kar se sedaj dogaja v Grčiji in razmere recimo med Grčijo in komisijo, sploh ni urejeno na noben način, ni nikakršnih pravil, ni nikakršnih sistemov zaščite eh, in tako se plače znižujejo, komisija potem poda neka priporočila v zvezi s plačami Potem tukaj lahko ne samo še nekaj opomnikov na socijalno plat zadeve in tudi pozovemo komisijo, ne naredi neke zakonske zavezujoče eh, predloge, kako se lotiti teh zadev in morda, če se scheme lotimo pravilno, to lahko tudi koristi drž državam, ki so v velikih težavah. Ni videti, da bi se še kdo oglašal. Besedo lahko dan spet gospodu Dardnu. In uh, morda še nekaj v zvezi z odborom za gospodarske in proračunske zadeve. Ne glede na to, kakšna je pravna zmeda, eh, ki se sedaj tukaj na videzno pojavlja, kakšna je vloga komisije, potem nekateri govorijo o novi pogodbi in tako naprej. In uh, naj se vrnem na odbor za gospodarske in monetarne zadeve, lahko se reče, da smo zelo odprti do sodelovanja z njimi in v začetku tega tedna smo slišali, da bo Irska imela referendum o ratifikaciji in vsega, nekatere države zagovarjajo svojo demokratično eh, pravico, da se ponovno pogovarjajo o pogodbi in podobno. No, ampak pojdimo naprej. Hvala lepa, eh, gospa predsedujoča, hvala tudi vsem, ki so se oglasili in pojasnili svoje predloge sprememb. Vrnil bi se morda samo na zadnje, kar je povedala kolegica Turinen. Namreč, kaj hočemo? Hočemo imeti bolj ravnoteženo besedilo, to je tudi bistvo mojega poročila, hočem pa tudi, da medtem upoštevamo dejstvo, da proračunski cilji morajo upoštevati cilje iz strategije 2020. Seveda tudi z namenom ustvarjanja novih delovnih mest. In ta dokument, po moje, je zastavljen v tem duhu. mislim pa, da če ne bomo tukaj spregovorili in podali svoje mnenje, potem ne moremo veliko pričakovati od drugih odborov. Pomembno je, da se po najboljših močeh vključimo v delo na tem poročilu in da se oglasimo med razpravami. Upam pa, da bomo imeli plno sodelovanje s poročevalci v senci. Hvala lepa. Lahko vam zaželim eh, še naprej veliko uspeha pri vašem delu in iskanju kompromisa. Eh, slišala sem, da so pri odboru za monetarne in gospodarske zadeve nekoliko premaknili urnik. Mislim, da se s tem uh, vse skupaj premakne tako, da bomo glasovali o tem najbrž 26. aprila, ampak nisem čisto prepričana, sedaj če to res. Vaše kompromisne predloge bomo obdelali 29. Se oprečujem, pravi predsedujoča, uh, glasovali bomo 27. aprila. Sedaj pa v točki 15 po dnevnem redu eh, gre za poročilo gospe Ferreira, gre za skupne določbe za spremljanje in ocenjevanje osnutkov proračunskih načrtov ter zagotavljanje zmanjšanega časmernega primankljaja držav članic v Evromoču in tu dajem besedo gospodu Dojču, ki je pripravljalec mnenja. Ker se nam so v tistej temni kurpa svojni, ker veš. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovani kolegi. Kot že pred nekaj tedni, ko smo govorili o tem osnutku, v zvezi s predlogom komisije, so nekateri dejali, da imamo sedaj ta dvojček na mesto šestorčka in takrat smo že predstavili dva med seboj povezana predloga, ki jih bomo obravnavali Prejšnji teden smo prejeli 80 predlogov sprememb k temu osnutku. Vsi predlogi so zelo pomembni, zato bi se rad za njih zahvalil. lahko samo povem, da je večina predlogov sprem zelo konstruktivnih in jih lahko sprejmemo. Ti nam reči izboljšajo besedilo. v zvezi z paktom za rast in stabilnost oziroma doseganjem ciljev strategije 2020. Imamo tudi predloge, ki jih ne morem podpreti. Zaradi tega, ker bi zaradi njih naš osnutek postal nedosleden. In ki vsebujejo besedilo ki bi spremenilo bistveno predloga komisije, vendar pa sem pripravljen podpreti večino teh predlogov. Če pa bi sprejel vse predloge, pa bi dobili besedilo, ki ne bi imelo dobre pravne podlage. Lahko pa podprem tiste predloge sprememb, ki ohranjajo logiko. Zato, da ohranimo proračunske cilje in cilje zaposlovanja. Vse izhaja z tega, da je treba ohraniti samo odločanje in pristojnosti držav članic nad svojim proračunom. Predelal bom kompromise in jih pripravil, potem bom predstavil poročevalcem v senci mislim, da obstaja dobra možnost in verjetnost, da lahko v odboru podpremo te predloge spremenb. Hvala. Gospod Bakar in potem gospod Turinen. Eh, eh, Najlepša hvala. Najprej bi se zahvalil poročevalcu za dobro upravljeno delo. Strinjam se s temnimi načeli predloga komisije in tudi z osnovno zamislijo na, temel, na kateri temelji ta predlog. Vendar imamo seveda nekaj predlogov sprememb, sticevanje na cilje strategije 2020 je po našem mnenju nujno in treba omeniti tudi gospodarsko rast in zaposlovanje in evropski semester ter deveti člen pogodbe ter obveznost unije, da spodbuja višjo raven zaposlovanja. To pa mora početi trajnostno in to se nanaša neposredno na razpravo, ki smo imeli prej o tem, da morajo države članice ravnovesiti svoje proračune, tako da bodo imele trajnostno politiko zaposlovanja. Jasno je, da potrebujemo več zaposlovanja in zaposlenih, če hočemo, da delujejo naši sistemi socialne varnosti. Ampak to je lepo slišati v teoriji. Eh, je pa treba doseči, da bomo imeli praktične ukrepe, ki bodo res kaj spremenili in zagotovili več zaposlovanja, več delovnih mest. Imamo tudi nekaj predlogov za dodatke, predlogov komisije, eh, številne med njimi ste že omenili, eh, sam sem predlagal, da bi imeli neke vrste, Evropski sklad za nadomestila s pomočjo izdanja evroobveznic morda. In to je eno od načinov, da bi izboljšali in stabilizirali evropski socialni sistem. In potem bi bilo tudi dobro, če bi države članice vnaprej lahko obveščale komisijo o tem, kakšen je načrtovani deficit. In v vsakem primeru je pomembno, da imajo ustrezno vodenje finančnih izkazov, da je možno spremljati dejansko stanje. Morda bi si morali prizadevati najprej za doseganje nekega minimuma nadzora in reda na tem področju in povezava z nacionalnimi parlamenti in drugimi institucijami držav članic je zelo pomembno, dobro je, da si izmenjamo mnenja in najboljše prakse in v tem smislu se že vnaprej veselim sodelovanja s poročevalcem in drugimi poročevalci v senci, da bomo videli, kako bomo delali naprej. Hvala lepa, gospod Turinen. Um, um, Hvala lepa poročevalcu da je povabil eh, poročevalce v senci k sodelovanju in za predstavljene predloge sprememb. Morda le kratek komentar o celotni ureditvi gospodarstvo upravljanje, seveda, ampak z uravnoteženim pristopom. Pripričana sem, da smo to tudi hoteli doseči s tema dvema poročiloma hočemo imeti upravljanje, gospodarno upravljanje, usmerjeno v naložbe in glede tega je treba prevzeti odločne zaveze. Potrebujemo uravnoteženo vodenje in upravljanje, vsekakor boljše, kot smo ga videli doslej. Za nas zelene je to zelo pomembno in to smo tudi poudarili in bomo poudarili še naprej. Demokratični nadzor in spremljanje so nujno potrebni. ker če že hočemo delati neke stvari skupno na tem evropskem nivoju, potem moramo imeti tudi ustrezna sredstva nadzora in spremljanja in vključiti moramo vse zainteresirane partnerje. Treba je podajati tudi potrebo po oceni socialnega učinka. To pomeni, da če komisija nekaj predlaga državam članicam, da mora že naprej oceniti, kakšen bo učinek in uh, morda bi to lahko še nekoliko podrobneje dodelali in pojasnili, kaj so socialni vidiki po našem mnenju. Jasno, da sem sodi uh, brezposelnost, potem podpora za brezposelne, socialna izključenost in vključevanje in tako naprej. Morda bi morali na tem mestu nekoliko bolj zapisati, kaj si želimo, kaj pričakujemo od take ocene učinka. Je pa vsekako treba poudariti ta eh, demokratični nadzor in eh, predvsem uravnotežen pristop. Veselim se že vnaprej sodelovanja in eh, lahko samo ponovim to, kar je rekel kolega Darden ta parlament ima ne le pravico, temveč tudi obveznost, da prispeva k zaposlovanju in gospodarski rasti v smislu vsega člena pogodbe. Gospod Arden. Hvala, ker ste mi dali ponovno besedo. Morda naj povem še to, da smo vse te predloge spremem oblikovali v prizadevanju za večjo koherentnost in v isti filozofiji, pravzaprav, ki jo že poznamo, s tem, da hočemo imeti uravnoteženo proračunsko politiko, ki naj podpre gospodarsko rast, dolgoročno gledano, oblikovanje novih delovnih mest, končni in temeljni cilj pa je socialna vključenost, boj proti revščini.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 velik zagovornik eh, dvojčka, torej velik tupek fan. Oziroma tukaj ne gre za zakonodajni svežen, ampak za ameriškega reperja Tupaka, ki je bil ubit. Upam, da se to ne bo zgodilo tudi z našim. Tupek zakonodajnim svežnjem. Strinjam se s kolegi, da moramo doseči ravnovesje in uporabiti našo zakonodajo tako, da zmanjšamo primankljaje v državnih proračunih, istočasno pa ne ogrožamo socialnih sredstev. upam, da bomo lahko izdelali jasno linijo in dosegli konsens. Euh, no, sedaj smo spet uh, izpostavljeni istemu koledarju. 26. bomo razpravljali o kompromisu in glasovali 27. marca. Zdaj smo pa pri zadnji točki našega dnevnega reda. To je pregled eh, predlogov sprememb v zvezi eh, z osnutkom mnenja gospe Cimer eh, glede poročila o uporabi načela enakega plačila za enako delo ali delo enake vrednosti za moške in ženske. Torej gre za enako delo in enakih vred, govorimo o enakih vrednosti. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Omenili ste že teh 140 predlogov sprememb in ti prihajajo iz vseh političnih eh, skupin, tudi to se zelo redko dogaja. Dobili pa smo tudi predloge sprememb poslancev, ki niso člani tega odbora prispeli pa so predlogi spremen, ki poslancev, ki so člani tega odbora in odbora FAM. In zato obstaja doslednost pri pripravi našega mnenja in poročila v odboru FAM. Bila sem tudi prisotna v tem odboru in predstavila cilje kot tudi slišala njihov namen tega poročila sedaj. Se bomo odločali o vključevanju predlogov sprememb. Glede predlogov sprememb samih. Sama sem uložila 10 odstotkov vseh predlogov sprememb zaradi stališča ki mora biti bolj splošen in jedrnat. In želela sem tudi nekaj delov precizirati. Večinoma gre za predloge sprememb, ki želijo doseči uh, enake cilje, ki imajo enak namen. To je zelo dobro. Gre za politične probleme, Zato smo dobili predloge sprememb k določenim členom v uredbi. Mislim tudi, da imamo kar nekaj predlogov, ki jih lahko strnemo v kompromisni predlog. Naslednji teden bom sprožila posvetovanje glede kompromisnih predlogov predlogi se tičejo usklajevanja poklicnega in družinskega življenja, skrajšali delavnik, eh, delo za določen čas kot eh, prekarno delovno mesto, eh, nobenih zmanjšanj pokojnin in socialne pomoči, enakopravno plačilo za oba spola, vse to omenjam zaradi tega, ker smo dobili nove statične podatke iz Eurostata, ki kažejo na to, da moramo uvesti popravke. Mi smo namreč imeli podatke z leta 2009, sedaj pa imamo na voljo podatke z leta 2010. Gre za vrzel 16,4 odstotka v državah članicah na evropski ravni, Eurostat pa mm, prikazuje podatke, ki ležijo pri 16,8 odstotka. Gre predvsem za to, da je Poljska sedaj pri 1,9 odstotka, ki je morala zmanjšati vrzel razliko pri plačilih med spolami zmanjšati za 10 odstotnih točk. Te kriterije moramo upoštevati pri statističnih podatkih, jih potem pregledati, preveriti in popraviti, tako da bomo resnično imeli primerljive rezultate. In še nekaj bi rada dodala. Gospa Steinruck je povedala, da imamo Evropski dan Equal Pay Day, ki je, ki naj bi bil jutri, ki je povezan z akcijskim dnem. Torej, v resnici ne obstaja nobenega Evropskega dneva Equal Pay in mogoče bi lahko to potem izrazili z ustnim predlogom. Srem, če želimo biti učinkoviti in če želimo, da v resnici vplivamo, potem moramo vsi to organizirati na isti dan. Imamo tudi predloge sprememb, ki omenjajo prožno varnost. Tudi tukaj bomo poiskali rešitve in kompromise. Nekateri ne jemljajo resno tega termina, ne tako kot jaz, vendar pa se bomo morali o tem pogovoriti in potem tudi glasovati. Imamo tudi predlog zamembe poslanca, ki je uložil vse predloge, ki so ravno nasprotni od tega, kar smo tukaj predlagali in verjetno ne bodo dobili nobene podpore. Najlepša hvala. Euh, Madame Estrela, puis euh, Monsieur. Gospoda Estrela, et potem Gospod Koslowski. Muito obrigada, Senhora Presidente. Em nome do Grupo eh, Socialista. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. V imenu socialdemokratov bi rada povedala, da se lahko nasplošno strinjamo s predlogi, ki so jih oblikovali kolegi, čeprav je samo nekaj, s katerimi se ne strinjamo. Po mojem mnenju nas čaka še veliko dela in sama sem pripravljena sodelovati s poročevalcem v iskanju kompromisa. da bo glasovanje čim bolj gladko potekalo, pa tudi besedilo lahko s tem izboljšamo. In jasno pa je, da bo pri tem najpomembnejšo vlogo odigral odbor za ženska vprašanja. Poročevalec je tudi sam omenil, da je bilo na tem področju sicer doseženega nekaj napredka, vendar je bilo tudi storjenih nekaj korakov nazaj. V letu 2004 se je razkorak med zaposlovanjem moških in ženskih ustalil na približno 15 odstotkih. In od takrat naprej ni bilo videti večjega napredka. Zaradi tega smo oblikovali tudi nekaj predlogov sprememb z željo, da bi spodbudili izmenjavo dobrih praks med podjetji med delodajalci. Tako da bi jih na nek način zmotivirali za izmenjavo dobrih praks ali pa na nek način morda celo kaznovali, če namenoma povzročajo razlikovanje na podlagi spola. Vemo, da so ženske ponavadi prikrajšane za možnosti napredovanja na svoji poklicni poti in eh, obstajajo seveda tudi številni primeri, ko ne prejmejo nobenih eh, denarnih nagrad, ki jih sicer prejemajo njihovi moški kolegi in še zlasti se to zgodi v primeru, ko se vrnejo v službo po porodniškem dopustu, naprimer, kar je vsekakor nepravično. Glede enakega plačila za enako delo, menim, da bi morali imeti bolj pregledne in bolj dostopne eh, preglednice oziroma načine vrednotenja delovnih mest. Vendar tukaj ne mislim predvsem na zasebni sektor, kjer so te številke eh, tajne. Celo zaposleni vrednotenja Eh, ponavadi ne vedo drug za drugega, koliko so plačani. To poleg vsega drugega pomeni, da tudi nimamo zanesljivega vira podatkov, kakšen je ta razkorak med plačami moških in žensk. Prav tako tudi za tiste podatke, ki jih imamo, ne vemo, kako so bili pravzaprav sploh zbrani nimamo podatkov, kako to poteka v posameznih državah članicah in tudi ne vemo, ali so primeri, ko poročajo o napredku, kredibilni ali ne. In konec koncev naj omenim še to, da je treba omeniti tudi dejstvo, da bruto urna postavka ni edino merilo oziroma dejavnik, ki vpliva na končno plačo oziroma prejemke zaposlenega. Nasplošno gre za zadeve, ki se še bolj poznajo na više na lestvici plačil. Ženske so ponovadi zaposlene na niže plačanih delovnih mestih, za krajši delovni čas in ponavadi, kot rečeno, ne prejmejo različnih bonusov, ki so sicer v navadi. Tako da mislim, da lahko s tem v zvezi oblikujemo nekaj dobrih predlogov sprememb. Tema je stara in pravzaprav jo obravnavamo že od samega začetka Evropske unije, ko smo prvič spregovorili o enakem plačilu za enako delo. To je umeščeno tudi vse pogodbe od leta 1957 naprej. in to je povezal tudi s konvencijo Svetovne organizacije za delo. Sedaj pa gospod Koslovski. Pani predsednica, ja želim predstaviti stanovisko moje koležanki, eh, pani Sušedleski. Hvala lepa, govorim uh, v imenu moje kolegice, ki je poročevalka v Senci in ne more sodelovati v tej razpravi predlogi sprememb so zelo dobri in prispevajo k izboljšavi dokumenta. Nekateri predlogi sprememb se vse podvajajo, vendar pa upam, da bo gospa Cimer vključila večino predlogov sprememb. Moja politična skupina podpira večino teh predlogov. Problematično pa je, leta imamo določbe, ki govorijo o sankcijah za podjetnike. In pa očkodnine, ki jih morajo plačati prizadeti. Mi bi predlagali administrativne sankcije. Podpiram tudi aktivno sodelovanje socialnih partnerjev, ko gre za spodbujanje razširjene ideje enakega plačila. Vendar pa mislim, da ne smemo ločevati Evropskega socialnega sklada. V moje politični skupini bomo še razpravljali o tem zakonodajnem predlogu. Gospa Hirš in potem gospa Harki. Hvala lepa, gospa predsedajoča. Rada bi se zahvalila kolegici Cimer za opravljeno delo, čeprav gre za vprašanje, s katerim se ukvarjamo vsak dan in ga nažalost še nismo rešili. To je najbolj žalostno pri vsej tej zadevi. Gre pa zelo obsežno temo, ki pokriva zelo veliko področje, kjer se pojavlja tudi vprašanje, zakaj prihaja do tega, da uh, ženske še vedno pristanejo v eh, poklicih, ki so že tako ali tako slabše plačani. Zato je treba tukaj s tem v zvezi obravnavati tudi revščino, ki jo trpijo ženske. In še nekaj v zvezi z eh, vprašanjem enakega plačila. Kot sem že povedala, veliko žensk dela v malo plačanih sektorjih, vendar pa prihaja tudi do tega, da pri visoko kvalificiranih eh, ženskah obstaja razlika med plačilom žensk in eh, moških. Zato bi morali vzpostaviti sistem za spodbujanje v gospodarstvu. In Zato sem uložila predlog spremenje glede tega, da lahko podjetja se ponašajo s tem, da enako plačujejo ženske in moške, kajti če sem visoko kvalificirana ženska, se bom potem odločila za takšno podjetje. Zato mislim, da bi bilo dobro, da vzpostavimo takšen eh, sistem eh, spodbud. Zato da če smo ženske, potem se lahko odločimo in da dokažemo, da smo mi tiste, ki se za, za, si prizadevamo za enako plačilo moških in žensk. Gospa Harkin, hvala lepa. Podala bom eh, mnenje gospe Siri Ovir v zvezi s poročilom gospe Cimer. Prosila me je, da se najprej zahvalim gospe Cimer za upravljeno delo in za osnutek mnenja. Ima samo nekaj splošnih pripomb. Razlike mrvazel med plačili je prevelik, to je res. Vendar pa na podlagi statičnih podatkov lahko primerjamo bruto plačilo med ženskami in moškimi mi želimo doseči enako plačilo za enako delo ali enako vrednoteno delo med ženskim in moškim, zato da zmanjšamo razliko. Zato želimo statistične podatke, ki opisuje razlike med plačili ženskih in moških na enakem delovnem mestu. Zato, da bi dobili natančne statistične podatke, morajo države članici nadzirati plačila, ne pa samo bruto letni prihodek. Takšen je naš cilj. Strinjam se s predlogi sprememb, vendar pa bi vas vseeno rada vprašala, če bomo s tem bližje našemu cilju in to je, da zmanjšamo eh, razliko v plačilih za enako delo. Mm. Yeah, this, this uh, report is, uh... To poročilo je deloma ponavljanje poročila, ki smo ga napisali lansko leto. Komisija se na to ni odzvala, potem smo zahtevali direktivo in pa strožje zakonodajno ukrepanje. V tem času smo dobili Lizbonsko pogodbo, ki nam omogoča pravico do pobude in to bomo tudi izrabili. Vsi se strinjamo z vsebino glede tega, da je zelo zaskrbljujoča ta razlika in vrzel, da je razkol še vedno zelo velik v nekaterih državah članicah. Zato je treba še ukrepati in upam, da bomo s tem poročilom to dosegli. Uložili smo samo en predlog spremembe in ta predlog spremembe še močneje poziva komisijo, da se tokrat le odzove s tem, da smo uporabili to pravico do pobude. Upam, da bo naš predlog dobil podporo. Še enkrat najlepša hvala, gospa Cimer, za vaše poročilo. Upam, da boste tudi naš predlog spremljali, vključili v mnenje. Hvala. Gospa poročevalka. Ja, Dank, ich fange gleich... Najlepša hvala. Naj začnem kar pri vas, gospa Kornelisen. Seveda mm, bom upoštevala vse predloge sprememb, ki zahtevajo več konkretnosti, več ukrepov, boljše doseganje cilja za to, da lahko dokažemo, da smo zelo potrpežljivi, da komisije zelo me je zabavalo. Ko sem prisluhnila komisiji v odboru za ženske v zvezi s tem poročilom gospe Bauer. zato mislim, da je dobro, da smo bolj konkretni. Mnenje je tudi tako strukturirano, da imamo možnost za uvajanje še bolj preciznega besedila, tako smo si to zastavili od vsega začetka. Zelo sem odprta za ideje, pobude in predloge, kot eh, tisti predlog gospe Hirš. Ta predlog je zelo zanimiv, ni dovolj, da rečemo, da želimo samo spremembe po eni strani, ampak da jim damo tudi pozitivni element in način, kako lahko to dosežemo in da sodelujemo s tistimi podjetji, ki so zelo aktivni na tem področju, ki se čutijo odgovorni in zakaj ne bi sodelovali v javnosti s takšnimi podjetji in jim podelimo nagrado. Malce pa sem bila presenečena, mogoče na začetku, mogoče je zato kriv nesporazum. Uh, glede predlogov sprem SD, gospe Strela. Nobenega predloga ni, kjer bi nujno mogli dosegli kompromis. Gre za to, da vključimo podobne predloge sprememb v kompromisni predlog spremembe, zato da lahko dobimo enako obosreditev. Mi se strinjamo s tem in ne gre za to, da enega po enega vključimo v mnenje, ampak gre za to, da dosežemo dogovor s svetom. Torej, treba je vse pregledati, kako se to dopolnjuje. Gospa Harkin, glede tega, kako daleč lahko pridemo s predlogi sprememb in kako blizu smo rešitvi. Zelo dobro vas razumem. Verjetno se bomo čez nekaj časa zopet ukvarjali z enakim problemom. imamo pa ženske, ki ravno tako prevzemajo pobude, ki se javno zauzemajo za to, ki pravijo, da imajo svoje mnenje in da to zahtevajo od komisije in od držav članic. Ne smemo postiti, da jih komisija in svet enostavno pusti na cedilu. Naslednji teden bom poslala vabilo za predloge sprememb, zato da bomo obrali dobro skupno pot. Hvala. Euh, merci. Et donc sur la base. Najlepša hvala. Naslednja razprava bo 26. marca, kjer bodo člani odbora za ženske sodelovali in 22. maja pa bomo glasovali na prenajem zasedanju. Vidimo se zopet 26. in 27. marca.